Cecilija, izkoristil bi rad priložnost in se tudi tebi zahvalil za zaključek zelo zapletenih pogajanj. Ne samo o tej tematiki, kajti gre tudi za zakonita priseljevanja. To je omogočila Lizbona in to je v sedanjem vzdušju postalo zelo občutljivo področje. Zelo tehnično učinkovito um, ste to skupaj naredili ob razumevanju tudi nekaterih oziroma mnogih vidikov in upamo, da bo ta zakonodaja koristila vsem. Glasovanje bo šele ob 18.10, bi se pa rad zahvalil za opravljeno delo tebi, vsem kolegom in sekretarjatu. Torej, hvala lepa. Zdaj pa lahko zaploskate. Moral bi vprašati, če ima kdo kako pripombo, ampak kaže, da ni tako. Danes je toliko sprememb dnevnega reda, da moram preveriti. Točka 6. Dobro. Enotna oblika za vizume. Obravnava osnutka umestnega poročila. Silvija Ivon Kaufman gre za vizumsko nalepko ki jo uporabljamo že 20 let, to pa zdaj ne zadošča več zaradi mnogih eh, ponarejanj, ki smo jim bili priča. Komisija predlaga nov format. Gospa Kaufman, beseda je zdaj vaša. Hvala lepa, gospod predsednik. Kot ste že sami povedali, kar nekaj časa imamo enotno vizumsko nalepko, ampak ugotovili smo, da je bilo možno to nalepko ponarediti. Zato komisija predlaga, da bi uvedli novo vizumsko nalepko, kar se mi zdi zelo pomembno. Prvič, zato, da ne bi bilo več ponarejen in drugič zato, da ker menimo, da je enotna vizumska nalepka tudi sestavni del enotne vizumske politike. Ta nova nalepka je bila tehnično razvita, na njej so delali zelo dolgo, sodelovali so mnogi strokovnjaki, komisija pa predlaga, da bi to nalepko uvedli čim prej. Jaz kot poročevalka sem prepričana, da bi morali slediti predlogu komisije in da ne bi smeli predlagati nikakršnih sprememb k predlogu komisije. To je bilo na kratko in posem neboleče v zvezi z mojim poročilom. Mislim, da je 11. december rok za vložitev predlogov sprememb in če bi kolegi želeli vložiti predloge sprememb, je to v redu in prav, sama pa menim, da bi morali slediti predlogu komisije. Hvala lepa. Dva poročevalca v senci želita na kratko besedo. Najprej gospod Vos v imenu LS. Hvala lepa, gospod predsednik. Govorim v imenu Petri Savama, ki me je prosil, da ga nadomestim. Zahvaljujem se za zelo učinkovito in dobro delo, ki smo ga opravili in zdi se, da je zadeva precej nujna. Gre namreč za varnostno funkcijo enotne nalepke, ki jo je treba posodobiti, prav tako se želimo boriti z opr možnost ponarejanja. Kolega zagovarja čim hitrejši zakonodajni postopek in meni, da tu ni nikakršnih težav. Hvala lepa. V imenu liberalcev pa gospod Depre. Žerar izvoli. Uh, Hvala, predsednik. Tudi jaz čestitam poročevalki, z njo se strinjam. Ni predlogov sprememb, tako kot je poročevalka želela. Le vprašanje imam za komisijo. Tehnološko vprašanje je to. Kako je z novo obliko vizumov? Ali ste to oblikovali ob upoštevanju te možnosti, da bi jutri imeli tako imenovane pametne meje in tudi to, da bomo imeli čitavce? Zan kakšen je odgovor komisije na to vprašanje? Mislim, da lahko na kratko prisluhnemo komisiji. Lepo prosim, če lahko odgovorite. Hvala lepa, Gospod predsednik, hvala lepa za vaše vprašanje. Z veseljem bom odgovorila. In sicer, vizumske nalepke so strojno berljive. To pomeni, da tisto območje, ki je čitljivo, se izpolnjuje v skladu z IKO in dejansko lahko na mejnih prehodih to strojno preberejo. Podobno kot če položite potni list, lahko stroj, naprava prebere tisti del potnega lista, ki je strojno berljiv. Razlika pa je ta, da je v potnem listu imamo biometrične podatke, medtem ko pri vizumski nalepki teh podatkov ni. To je papirna nalepka, vendar pa imamo vizumski informacijski sistem, kjer se lahko preko številke vizuma išče. Torej imamo povezavo biometričnih podatkov v vizumskem informacijskem sistemu in po številki vizuma lahko pridemo tudi do teh podatkov. Torej obstaja ta povezava. Upam, da sem odgovorila na vaše vprašanje. Hvala lepa. It does. Okay, so... Ste. Silvi Von, še kakšna pripomba, če ne 11. december ob 12. je rok za uložitev predlogov sprememb. Hvala za delo, ki si ga uložila. Zdaj pa sedma točka, avtomatizirana izmenjava podatkov iz registrov vozil v Latviji. Predsedstvo sveta bo predstavilo kratko poročilo. Kolegi, svet bo predstavil osnutek sklepa o avtomatizirani izmenjavi podatkov, gre za tako imenovano prumsko odločitev oziroma sklep. Do spremembe je prišlo, opravičujem se kolegom. Gospa Klein bo nakratko predstavila osnutek sklepa v zvezi s prumskom odločitvijo prumskim sklepom. Izvolite. Hvala lepa, spoštovani poslanci odbora Libe. Dovolite mi, da nakratko predstavim izvedbeni sklep v zvezi z registracijo vozil v Latviji. V šestem poglavju sklepa iz leta 2008, 615, To je v skladu z prumsko odločitvijo nujno za izmenjavo podatkov tudi povezavi s prstnimi otisti. Generalni sekretarjat sveta je 11. novembra leta 2015 uložil sklep za Latvijo v posvetovanje parlamentu. Svet je tudi povabil parlament naj poda svoje mnenje v treh mesecih v luči pomena krepitve policijskega sodelovanja, zlasti v luči boja proti terorizmu in organiziranemu čezmejnemu kriminalu, bi bil svet hvaležen, če bi parlament lahko svoje mnenje podal čim prej, tako da bi lahko opravili še zadnji korak pri izvajanju tega izvedbenega sklepa brez kakršnih koli zamud. Hvala lepa. So I think here Koordinatorici so se tu odločili, da bo poročilo dobila skupina GUE, ampak gospe Ernst ni, da bi se odzvala. Ne vem, ali je kdo drug iz skupine GUE, če ne, naj omenim samo še časovnico. Ta je zelo kratka, če želimo izpolniti vse roke, torej tri mesece je določil svet. Zato je samo v angleščini možno vložiti predloge sprememb in sicer do 8. decembra ob 12. To je vse v zvezi s to točko. Ker ni gospe Ernst, ampak poskrbeli bomo na enem od naslednjih sestankov, da bo lahko povedala nekaj v zvezi s tem. Dobro, to je to kolegi, točka 8, sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in svetu o prenosu osebnih podatkov iz Evropske unije v Združene države Amerike na podlagi direktive 95 skozi 46 ES v skladu s sodbo sodišča v zadevi Šrems. To bo predstavitev. Sorry, colleagues. Ja, žal mi je kolegi. Okay. Uh, colleagues, um... Kolegi, naslednja točka naj bi bila. Čakamo na predstavnika komisije? Da. Čakamo na gospoda Murila, ki naj bi se nam pridružil v desetih minutah. In pravijo mi, da bomo zato imeli krajši odmor za deset minut. Opravičujem se, zelo dobro nam je šlo po dnevnem redu, zato prosim deset minut, nič dlje kot to, ker bi v desetih minutah moral biti tu tako da bomo lahko čim hitreje nadaljevali. Lepo prosim, budite tu čez deset minut. Hi, my doing today? Colleagues, <clears throat> colleagues, sorry for the... Kolegi, opravičujem se za zamudo. Gospod Murilo je zdaj z nami. Hvala lepa za vaše potrpljenje in zdaj lahko začnemo z razpravo in predstavitvijo. Gre za sporočilo komisije iz novembra. Vem, kako zelo pomembna je ta tematika, glede na to, da odbor Libe obravnava toliko vprašanj po sodbi Šrems, ampak obljubili smo, da bomo imeli podrobno razpravo v zvezi s posledicami sodbe sodišča v zadevi Šrems in tudi po 6. novembru. Zdaj pa prosim poročevalca v senci, da nekaj pove, ampak najprej bi začeli z gospodom Morilom v imenu komisije, ki nam bo povedal par ključnih stvari v zvezi za sporočilom iz meseca novembra. Hvala lepa. Opravičujem se, ampak šlo je za nesporazum. Prepričan sem bil, da bom na vrsti deset minut pred štiro. Tako da je šlo za nesporazum. Spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, kot veste, je sodišče pred kakimi osmimi tedni razveljavilo eh, naš sklep. Gre za varstvo osebnih podatkov, tako kot te pravice opredeljuje listina o človekovih pravicah. Ta sodna praksa Evropskega sodišča prinaša seboj tudi sporočilo in sicer osebni podatki morajo biti zaščiteni ne samo, kadar se obdelujejo v EU, pač pa to velja tudi takrat, ko se podatki prenašajo tujino. Z drugimi besedami, pravica do varstva podatkov potuje skupaj s podatki. Še vedno pa smo prepričani, da je prenovljeno varno zatočišče oziroma varni pristan najboljši način za varstvo podatkih naših državljanov in za naše gospodarstvo, ki je kritično odvisno od pretoka podatkov ZDA. Zato želimo še intenzivirati naše podatke ZDA po tej sodbi, zdaj se imamo jasno pravno primerjavo, več o tem kasneje. Za enkrat je razveljavitev varnega pristana imela zelo resne posledice, kajti na tisoče podjetij je to uporabljalo kot pravno podlago in to ni nekaj zanemrljivega. Prav tako je nastala velika pravna negotovost. Mnogo podjetij in združen kontaktira nas, komisijo in tudi parlament, potem, ko je bila sprejeta ta sodba. In zato moramo in smo se pogovarjali tudi s podjetji. Predvsem pozivajo komisijo, naj zagotovi pravno gotovost. Seveda pa komisija ni edina oziroma niti ni osrednji akter. Na podlagi pogodb in listine o temeljih človekovih pravicah je predvsem v pristojnosti nacionalnih organov za varstvo podatkov, da urejajo to področje. In to je zelo pomembno za zadevo Šrems. Komisija je bila še zlasti previdna in je spoštovala odločitve organi za varstvo podatkov. Evropski nadzornik in komisija tesno sodelujemo v zvezi z vsemi vprašanji varstva podatkov in sicer v okviru delovne skupine o členu 29. Samo dva dneva po sodbi je delovna skupina dala izjavo in pozvala evropske inštitucije naj poiščejo rešitev skupaj z pristojnimi v ZDA, vključno z prenovljenim dogovorom o varnem pristanu. Delovna skupina bo še naprej analizirala posledice sodbe v zadevi Šrems. Podjetja lahko uporabljajo standardne pogodbene klauzule in zavezujoče korporativna pravila vsaj do januarja 2016 to zagotavlja podjetjem tako zelo potrebno pravno gotovost. Sporočilo komisije svetu in parlamentu o prenosu podatkov iz EU v ZDA po sodbi Šrems temeli na izjavi, ki jo je dala delovna skupina. To sporočilo ni zakonodajno besedilo. Naš namen ni bil ustvarjati novo zakonodajo, pač pa razložiti to, kar že obstaja. Pri tem pa gradimo na prejšnjih smernicah, ki jih je delovna skupina objavila skozi leta. Rezultat pa je, vsaj upamo tako, izčrpen pregled alternativnih rešitev, ki jih omogoča naša direktiva o varstvu podatkov, še zlasti če ni nobenih eh, drugih ugotovitev. Podlaga je naslednja standardne pogodbene klauzule med podjetji Evropsko unijo in tretjo državo, recimo ZDA. Te pogodbene klauzule govorijo o obveznosti za varstvo podatkov, ki jih morajo izpolniti tako izvozniki podatkov iz EU in država oziroma podjetje prijemnik. Komisija je odobrila še štiri sklope klauzul, ki jih na široko uporabljajo evropska podjetja. Potem drugič, zavezujoča podjetja za korporacije, ki zadevajo tako več držav kot tudi več korporacij. Podobno kot standardne klauzule, so to zavezujoča pravila, ki vsebujejo varovalke, vendar pa jih nacionalni organi za varstvo podatkov odobrijo. Potem pa imamo še pravila na ravni EU, ki vsebujejo nekatere izjeme k prepovedi, splošni prepovedi o izvozu osebnih podatkov. Ko govorimo o podatkih, ki so potrebni za sklenitev pogodbe, potem so tu podatki, ki so nujno potrebni za izvajanje pravnih zahtev in tretjič prenos podatkov, ki temelji na obveščenem in prostovoljnem soglasju posameznikov in četrtič obstaja še vrsta alternativnih orodij, ki se lahko uporabljajo za prenos podatkov, vendar pa jasno je, in to smo povedali tudi v našem sporočilu, da so vse te možnosti veliko bolj omejevalne, veliko bolj naporne in da so tudi veliko bolj um, restriktivne. Ampak to so dejansko izjemni primeri in prenos podatkov se s temi orodji ne more uporabljati na veliko, recimo. Vsaki pritiski, eksplicitni ali implicitni, pa bi seveda izključili tisto možnost, ki predvideva prostovoljno soglasje. Nezadostne informacije lahko razveljavijo soglasje, zato to predstavlja bistveno breme za podjetja, ki želijo prenašati podatke v tujino. Kot lahko vidite in kot verjetno veste, se zato podjetja soočajo z bistvenimi omejitvami, ko se zanašajo na alternativne rešitve za prenos podatkov. Zato komisija močno verjame, da potrebujemo nov in močnejši okvir za čezatlantski prenos podatkov, ki bo nadomestil prejšnjo klauzulo o varnem pristanu. Dejstvo je, da v naših pogajanjih z ZDA smo se dogovorili, da moramo poiskati učinkovit okvir in to ostaja naša ključna prioriteta. Komisarka Jurova vam je 26. oktober poročala, od tlej smo imeli več krogov pogajanj z ZDA na tehnični in siceršnji ravni. Tudi komisarka je potovala v Washington, kjer se je pogovarjala o tem, kaj bo sledilo dogovorom o varnem pristanu. V Washingtonu je imela dvostranska pogajanja oziroma pogovore, srečala se je z ministrom za trgovino in drugimi vplivnimi osebami. O tem se je pogovarjala tudi s predstavniki Bele hiše zunanjega ministerstva, Zvezdne komisije za trgovino in z več predstavniki kongresa. Komisirka je sodelovala tudi na več sestankih, kjer so sodelovala tako podjetja kot predstavniki civilne družbe. Njeno sporočilo je bilo trojno. Želimo si dogovor, ki bo nasledil varen pristan, vendar je lestvica postavljena zelo visoko in zato se moramo zavedati, da zdaj ne delamo tako, kot smo delali običajno po sodbi Šrems. Potrebujemo nov dogovor, ki bo odporen na vse kritike. In to je povedal tudi komisar Ansip. Tako da lahko gradimo na tem, kar smo že eh, naredili, kar smo že dosegli. To dolgujemo našim državljanom in vsak nov dogovor mora biti stabilen in varen. Ne na zadnje, mi kot komisija smo pripravljeni na nov dogovor, vendar pa dejansko potrebujemo za vsak tango dva, kot se reče, in zato vse čas iščemo rešitve. Zato je pomembno ne samo, da časopisom pripovedujemo, kako je nujno ukrepati, ampak se je treba tako dejansko obnašati tudi pri pogajalski mizi. Zato želimo v skladu z sporočilom z dne 16. novembra ukrepati hitro, ampak po našem mnenju se da narediti, če si obe strani ukrepanja želite, tako mi kot ZDA. Do zdaj so se naši pogovori osredotočali na štiri stvari ki so povezani z morebitnim naslednikom varnega pristana. Prvič, zagotoviti je treba, da bo vsak naslednji dogovor zelo močan oziroma pod močnim nadzorom. To pomeni, da zaveze, ki jih je dala administracija ZDA, morajo biti zavezujoče. Recimo, povedati morajo zavezujoče, kako bodo spoštovali nove zaveze. Drugič, zagotoviti je treba, da bodo pritožbe posameznih državljanov ustrezno rešene in da bodo državljani lahko svojo zadevo predstavili na sodišču, če se to ne bi zgodilo. Potem, ZDA oziroma njihova samo certificirana podjetja morajo spoštovati svoje zaveze kako lahko čim bolje dosežemo nadzor, to je še predmet razprave. Po našem mnenju pa bi najboljša rešitev bila ta, da vključimo naše nacionalne organe za varstvo podatkov. In sicer ob tesnem sodelovanju z pristojnimi v ZDA. Vodilo mora biti dejansko bližina našim državljanom. In tretjič, potrebujemo močnejša zagotovila, zagotovila, da tretji, zlasti ko gre za nacionalno varnost, ne bodo dostopali več, kot je nujno zaradi sorazmernosti in varnosti. In kot je komisarka Jurova povedala, razkritja v primeru Snowden so v ZDA sprožila razpravo in videli smo nekatere zelo obetavne premike. Zagotoviti moramo, da bo sedanji pravni okvir dovolj močan. Zato si želimo tu doseči napredek in naše stališče je tu še vedno močno. In ne nazadnje, omejitve zakonodaje se morajo prevesti tudi v dejanske spremembe v tem, kar se dogaja v praksi. Zato potrebujemo mehanizem za naknadno verifikacijo, ki nam bo omogočal, ali so vsi dogovori bili spoštovani in ali naš dogovor nekaj pomeni. To pa pomeni pregledno poročanje. Periodično poročanje podjetij mora biti v skladu tudi z zakonom o svobodi v ZDA iz leta 2015. Zato moramo poskrbeti, da bodo američani sprejeli tudi v naslednjem dogovoru, da bo to poročanje obvezno. Menimo, da bi najboljša rešitev bila še več specifičnega poročanja, kot je to predvideval prejšnji dogovor o varnem pristanu. V Washingtonu smo naleteli na nek nekatere težave in sicer, ko gre za dostop do podatkov o prenosu in tudi dostop za javnost, za organe pregona. Obenem pa potrebujemo še več prizadevanj pri dveh od glavnih vprašanj, s katerimi se ukvarjamo in sicer poročanje in modalitete za nadzor nad samocertificiranimi podjetji. Nujna je politična podpora, v ameriški vladi in kongresu, da bi dosegli ta cilj. Prav tako podjetja zelo pritiskajo, da bi dosegli nov dogovor. Organizacije civilne družbe prav tako menijo, da je nov robusten dogovor ključnega pomena za okrepitev zasebnosti v ZDA. Obenem, samo da bo jasno, naj povem, da pogajanja niso vedno enostavna in pred nami je še veliko dela. Mislim has put forward. Komisija je predložila celo vrsto izvedljivih rešitev za ohrambo mm, dobrega okvira in upam, da bomo naslednjih nekaj tednih lahko zaključili naša pogajanja. No, v luči sodbe sodišča pa mora vlada Združenih držav Amerike pokazati več um, razumevanja in uh, si mora prizadevati za to, da bi kar se da hitro našli rešitev v zvezi z varnim pristanom. Uh, to seveda ni enostavno delo. Kakor uh, veste, so se nedavno zgodili tudi dragični dogodki v Parizu 13. novembra in uh, to je se skupaj še zaostrilo. Okoliščine pogajanj so sedaj uh, še težje. Uh, um, sedaj si želijo tudi evropske države okrepljenega sodelovanja z ZDA za namenem boja proti terorizmu. In to pomeni, da moramo uravnotežiti interese nacionalne varnosti za potrebo po um, varstvu zasebnosti. Uh, Evropska unija in ZDA morata sodelovati med seboj, um, odstraniti vse ovire našim bilateralnim odnosom, samo obsežen okvir z jasnimi zavezami, ki morajo biti tudi izvajane strani ZDA, lahko zagotovi ustrezni standard varstva podatkov, ki je v skladu tudi z zakonodajo o varstvu podatkov v Evropski uniji. In zato si prizadevamo. Hvala lepa. <clears throat> Hvala lepa, gospod Morillo. Eh, seveda je zelo pomembno to, kar se sedaj dogaja v zvezi z varnim pristanom. Razumem, da vas veliko želi besedo. Začeli bomo z poročevalci v senci o e, svežnju varstva podatkov, potem pa bodo dobili besedo še drugi. Gospod Vos je poročevalec v senci za skupino e ELS. Hvala lepa. Gospod predsedajoči, hvala lepa, gospod Morilo, za vaša pojasnila v zvezi z sodbo in posledicami te sodbe. Mm, vse skupaj eh, zveni dobro, nažalost, gospod Morilo še nima prevoda. Prosim, začnite še enkrat od začetka. Torej, hvala lepa za vaša pojasnila. Vse skupaj zveni eh, pozitivno. Dobro je, da ste se skupaj zastavili tako široko, kajti vprašanje prenosa podatkov tretje države je osrednja tema za Evropski parlament. Nasplošno me zanima naslednje. Torej, po eni strani, kakšna je verjetnost, da bi dejansko do konca januarja dosegli dogovor? Kako boste poskrbeli za harmonizacijo znotraj Evropske unije, kajti ne na zadnje imajo tukaj določeno vlogo tudi nacionalni organi za varstvo podatkov. Tudi oni bodo vse skupaj tolmačili, preverjali. Z uredbo želimo namreč poenotiti naše zakonodaje. Potem, ali je FTC tukaj pripravljena uvesti boljši nadzor in, in odigrati močnejšo vlogo pri celotnem postopku? In pa ne na zadnje, me zanima še to, ali imate občutek, da imajo ZDA dovolj razumevanja za to, ali želijo biti učinkoviti, tako kot to želimo mi. Hvala lepa. Um... Hvala lepa. Marilu Loristen. Še. Hvala lepa. Zahvaljujem se vam za to predstavitev. Kakor veste, sedaj prehajamo v zadnjo fazo nove uredbe o vašu podatkov in v ta predlog uredbe smo skušali vključiti tudi določbe iz sodbe sodišča. No, eh, verjetno si sodišče zelo prizadeva, tudi komisija si zelo prizadeva za to, da bi razumela vse posledice sodbe sodišča. Kako pa je z ZDA? Čeprav razumem, je tam bila komisarka Jurova in upam, da je poročala o tem, eh, kako resno jemljajo to sodbo na drugi strani Atlantika. Kakšne ukrepe so sprejeli v zvezi s tem? Eh, Kaj ti sodišče govori o tem, da varstvo podatkov v ZDA sploh ni ustrezno oziroma ne ustreza našim standardom. Kakšni so torej koraki, ki so bili sprejeti na strani ZDA? Hvala lepa. Še poročevalka vsej skupine Alde, eh, Sophie Intfeld. Hvala lepa. Strinjam se za Marilu Lauristin. To je ključno vprašanje. Namreč. Eh, kaj so pripravljeni storiti ZDA, mm, ker je to seveda v njihovem interesu, ne zato, ker smo jih mi za to eh, zaprosili, ampak zato, ker je v njihovem interesu, če želijo sklepati posle z eh, Evropsko unijo. Zelo cenim delo, ki ga upravljate, gospod Fonseca, in tudi uh, delo, ki ga upravlja uh, komisarka, ampak res me zanima, zakaj se s to temo ne ukvarjate na evropskih eh, vrhih, zakaj to obravnavate kot neko administrativno zadevo. Dejansko govorimo o tem, da bi morale ameriške obveševalne službe in varnostne službe prilagoditi svoje prakse, kajti ravno to je to, kar zahteva sodba sodišča, tukaj gre pa za precedenčno pravo. Se pravi, če želijo oni poslovati z nami, morajo omogočiti takšen zakonodajni okvir, ki bo to omogočil. Mi ne poslujemo z vsakim, samo zato, ker je naš dober prijatelj. Če poslušam vaše poročilo, eh, no, eh, prav gotovo vse zelo zanimivo, ampak ne dotika se srčike problema. Obravnavate samo obrobna vprašanja, ja, nekaj več nadzora, nekaj več verifikacije, poročanja, ampak to ni glavni problem. Eh, sodniki niso rekli, da ni dovolj poročanja o številu zahtev po dostopu. Eh, sobe govorila o tem, da naši podatki niso varni v ZDA, zato ker imajo ameriške obveščevalne službe do naših podatkov neomejen dostop. To je bila glavna poanta sodbe sodišča. Torej, o čem mi sedaj tukaj razpravljamo? To sploh ni resno. Uh, kakšna bo prava rešitev. To je odvisno od tega, ali so se ZDA pripravljeni premakniti. Če se ne bodo premaknili, potem dobro, je to njihova odločitev, ampak prav gotovo bo potem prišlo do velikih ovir pri prenosu podatkov čez Atlantik. Ljudje morajo razumeti naslednje. Mi obravnavamo uh, varstvo podatkov, kot da gre tukaj za, nek, za nekakšno eh, prestižno igračko levičarskih skupin, ampak ne, to je osnovna pravica, ki eh, je eh, sodno varovana. Enako je za pravico do življenja, prepovedjo mučenja in podobno. Vse spada v isti katalog temeljnih svoboščin. Ne moremo se o tem pogajati samo zato, ker to služi našim interesom. Eh, če bi šlo tukaj za prepoved eh, mučenja, res se sprašujem, ali bi komisija to na, na, na enak način obravnavala. Eh, vse skupaj je zelo nastavno. Ne gre za dogovor za ZDA, gre za enostransko odločitev, ki jo mora imeti komisija, torej ali ZDA um, ehm, izvajajo ustrezno raven varstva podatkov ali ne. Sodišče je reklo ne. Uh, koliko je še vzvoda, ki ga potrebujete za to, da bi prepričali ZDA. Če želijo poslovati z nami, bodo morali poskrbeti za ustrezne standarde varstva podatkov. To je glavni problem. Ne nadzor, ne zagotovitve, zavezujoči razum in tako naprej. To je bistveno vprašanje. Hvala lepa. Sedaj pa preostali člani, najprej gospod Boni. Hvala lepa za vašo predstavitev mislim, da vsi razumemo, kako pomembno eh, je najti rešitev po tej sodbi Evropskega sodišča. Eh, seveda želimo doseči naše cilje, ampak dvomim, da nam bo to uspelo iz treh razlogov. Prvič, naša pričakovanja, pričakovanja delovne skupine v okviru 29. člena Um, torej vsi nekako dvomimo v to, ali bomo našli rešitve do konca januarja. Drugič, eh, ne vemo, kako pritisniti na kolege iz ZDA, eh, zato da bi bili pripravljeni ne samo na pogovor, ampak na iskanje pravih rešitev do konca januarja. In pa tretja točka, to je povezano z uh, podjetji, to je pomembno za državljane, pa tudi za podjetja, zase za majhna podjetja ki težko spoštujejo vse kriterije, ki, so, eh, ki izhajajo iz teh določb. Zato imamo na eni strani nek optimističen scenarij, na drugi strani pa moramo vedeti, kaj bo naredila komisija konec januarja, eh, če ne bomo imeli takrat eh, rešitve Eh, in eh, če bo skupina v okviru 29. člena spet začela zvajati pritisk. Hvala lepa, Birgit Sipel. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Z veliko pozornostjo sem poslušala uh, besede o tem, koliko dela nas še čaka, kako visoke so sedaj zahteve zaradi sodbe v zadevi Šrems, koliko podrobnosti je še treba razjasniti. Istočasno pa slišam, slišim govorice, da bi naj končali uh, Eh, do konca januarja, morda že decembra. To me zelo preseneča, zanima me, eh, kako se bo to izteklo. Eh, no, mm, dobro razumem, da želijo ZDA poslovati z nami, ampak ko gre za varni pristan in za varstvo podatkov, gre za to, da se posluje z mojimi podatki. To želim še enkrat jasno povdariti. Torej, zbiranje. Ehm, podjetja neomejeno zbirajo vse podatke o nas, potem te podatke tolmačijo in tolmačenje podatkov ima že sedaj konkretne posledice za posameznike. Ne gre samo za to, da dobivamo veliko eh, oglasov, ki jih ne želimo. Gre tudi za to, da nekateri ljudje ne smejo leteti, ne smejo dobiti kredita, ne morejo dobiti uh, službe zaradi takšnega neustreznega tolmačenja podatkov. In um, potem je tudi težko v takšnih primerih uh, tožiti te organe, saj nihče ne ve, zakaj je v takšnem slabšem položaju. Potem um, sodišče je jasno povedalo tudi, da pohni bilo analize standardov varstva podatkov. Uh, Eh, zato me zanima, ali je ta analiza bila sedaj izvedena in kako je, bila tako, eh, kako je lahko bila tako hitro končana. Kar se tiče varstva podatkov za ZDA, si že moram zastaviti vprašanje, ali se bomo zadovoljili s tem, da ZDA oziroma posamezni organi, podjetja, kdorkoli že zgolj poročajo o tem, kaj počnejo. Eh, to je bilo namreč načelo tudi v starem dogovoru o varnem pristanu. Ampak postavlja se vprašanje, ali lahko tem poročilom verjamemo, ali se lahko na to zanesemo, da dejansko spoštujejo vse te standarde glede varstva podatkov. Tukaj bi morali dodati še nekaj standardov. Eh, sama bi že pričakovala nekaj več podrobnosti z vaše strani o tem, kakšni konkretni ukrepi bodo sprejeti in kako bo konkretno eh, potekalo preverjanje in analiza trenutnega stanja. Hvala lepa, gospod Lopes Aguilar. Hvala lepa, strinjam se z temi pomisleki, ki so jih izrazili predhodni govorniki. Ampak zanima me, če so komisija in njihove službe izračunali, kakšen je vpliv eh, te sodbe na druge kose zakonodaje osrednji argument je kršitev človekovih pravic, temeljnih svoboščin, kot so zapisane v, eh, listini, eh, v listini o temeljnih svoboščinah. Običajno imajo sodbe um, neko vrednost, neko sodbo, ki gre onkraj samo te strogo obravnavane teme. Tukaj so ugotovili, da ta zakonodaja ni v skladu z evropskimi temeljnimi soboščinami in pravicami, kar ni v skladu z temeljno listino, um, z listino o temeljnih soboščinah. Uh, namreč, ko gre za prenos podatkov uh, v ZDA, eh, zakonodaja, ki jo poznamo pod imenom Safe Harbor. Eh, no, ampak takšne sodbe se ponavadi projecirajo tudi na druge zadeve, na druge eh, kose zakonodaje, kjer gre prav tako za temele svoboščine in zlasti za vprašanje osnovne pravice do varstva podatkov, ki je ustoličena v osmem členu pogodbe o delovanju Evropske unije. No, trenutno ne vemo niti, um, kako so pravni sistemi v državah članicah uh, sedaj um, upoštevali to sodišče, ampak ponavadi to vpliva na, na nacionalne zakonodaje, na uh, um, dogovor z tretjimi državami. Uh, gre pač za to, da je to precedenčni primer, ki lahko povzroči um, ukinitev tudi nekaterih drugih dogovorov ali pa uh, zakonodaje. Uh, Na nazadnje gre za temeljno svoboščino varstva podatkov evropejcev. Juan Fernando. Hvala, Juan uh, Fernando. Ana Gomes je naslednja. Well, uh, after um, having participated No, sama sem sodelovala na seminarju, ki je bil organiziran uh, v okviru delegacije za odnose za ZDA. Seminar je potekal na temo varstva podatkov. Uh, takrat sem se naučila, da varstva podatkov v ZDA sploh ni. Tukaj ne gre samo za NHS, tukaj bi lahko šlo za varnostne razloge in tako naprej. Eh, ne, dejansko gre za to, da lahko vsakdo v ZDA pripravi podatkovno bazo in te podatke iz, podatke iz te baze potem prodaja drugim. Eh, no, slišali smo tudi nekdanjega člana kongresa, ki je vse ustanovil podjetje, ki se ukvarja prav s tem, da ustvarja podatkovne baze in jih potem prodaja pod drugim podjetjem. Zgleda se, da se iz tega primera nismo eh, toliko naučili. V luči te sodbe sodišča v zadevi Šrems ehm, kaj bo naredila komisija? Odločitev komisije stoji za osnovnim, osnovno uredbo o varnem pristanu iz leta 2000. Eh, gospod Morilo je rekel, da je to v pristojnosti nacionalnih organov za varstvo podatkov. Ampak eh, številne naše eh, države članice ne zanima, kaj počnejo ti organi. Zato me zanima, ali je komisija v stiku z nacionalnimi organi, za, ki so pristojni za varstvo podatkov in ali uh, je zagotovila, da bodo tudi nacionalni organi spoštovali sodbo sodišča. Kar se tiče moje lasne države, portugalske, sem se dejansko obrnila na komisijo za varstvo podatkov, eh, ali so ukrepali zaradi sodbe, no eh, oni svarijo v zvezi z posledicami te uh, sodbe, niso pa spremenili svojega poslovanja. Uh, zaprosila sem jih za seznam uh, podjetij, dobila sem uh, seznam 125 podjetij, v glavnem farmacevska podjetja, kozmetična podjetja, borze, uh, Louis Vuitton, portugalska, potem proizvajalci uh, piva, mineralne vode, mobilnih telefonov in tako naprej. Ampak tukaj gre samo za podjetja, eh, ki so bila registrirana po letu 2010, eh, ko smo dobili ustrezen register. Ne vem, kaj se je zgodilo z ostalimi podjetji, ki so starejša od desetih let. In takšno je stanje v, eh, na portugalskem, kjer se verjetno nacionalni organ še prizadeva za varstvo podatkov, ampak mislim, da se v praksi nika veliko spremenilo. Dobro, podjetja so posvarili v zvezi z eh, sodbo sodišča, ampak to je bilo vse. Zato se sprašujem, kaj počne komisija za to, da bi zagotovila, da bodo nacionalni organi za varstvo podatkov in uh, oblasti spoštovale sodbo v zvezi z varnim pristanom. In strinjam se s tem, kar je povedala eh, Sofija, to bi morala biti vroča tema v naših pogovorjih z eh, ZDA. Ne moremo računati na to, da boste samo svet in komisija vse skupaj rešila. Just... Hvala lepa. Nihče drug ne želi besede. kolege želim spomniti na časovnici. 26. oktober smo se sestali s komisarko Jurovo, obljubila, da se bo k nam vrnila 10. januarja. January, um, no, 10. januarja se bo komisarka vrnila k nam. In uh, takrat od nje pričakujemo tudi odgovore glede tega, kako so ukrepala ZDA, poročanje o pogajanjih in tako naprej. Ampak sedaj uh, gre za nujnost tega, da sploh najdemo kakšno rešitev do zastavljenega roka. Morda bi lahko nekaj več povedali o tem. Uh, in kaj bomo slišali 10. januarja, preden poteče ta rok, ki ga vsekakor moramo imati resno. Sorry, December. 10th of December. I keep saying January. 10th. Oprostite, dansko gre za 10. december, se opravičuje predsedujoči. Tako da prosim, da odgovorite na ta vprašanja. Najprej najlepša hvala za vsa vprašanja. Moram priznati, da Eh, sem se tudi sam ob vaših eh, pripombah vprašal glede uh, eh, naših postopkov v tej zadevi. Naj odgovorim na vaše vprašanje. Najprej vprašanje političnega ali politične ali administrativne ravni. Po sodbi sodišča smo nemudoma na administrativni ravni, eh, torej to je bil moj predhodnik, gospod Mihu, potem eh, na politični ravni, komisarka Jurova, eh, smo nemudoma sporočili iz EDA, da se bo način prenosa podatkov moral nujno spremeniti. Ehm, komisarka Jurova je dobila mandat komisije, obiskala je uh, Eh, Washington pred 15 dnevi. Kaj želim s tem povedati? Želim povedati, da tukaj ne gre samo za tehnokratsko ali administrativno razpravo eh, in tudi ne gre samo za pogajanja. Pogajamo se že dve leti, eh, ampak polno se zavedamo dejstva, da je to vprašanje tudi politično. uh, kot je povedal uh, uh, gospod Lopez Aguilar, gre za naš pravni red. Uh, s tem se popolnoma strinjam. Uh, ampak zagotoviti vam moram, da se popolnoma zavedam, kako pomemben je ta dosje. Skušal bom odgovoriti na različne vprašanja, ki ste jih zastavili. Začel bom z vprašanjem gospoda Bursa glede tega, kar zadeva američane, ali so zaskrbljeni zaradi sprememb, jaz bi rekel ja. Kaj ti prepričani so, da so naši skupni gospodarski interesi nekaj, kar bo predmet novih pogajanj na novi podlagi zaradi sodbe Šrems. Če se sedaj vrnem nazaj na upravna vprašanja, imam še en občutek, mogoče se motim, ampak kar zadeva upravno raven, gre za zelo težka pogajanja. V beli hiši pa tudi v oddelku za trgovino so razumeli, da gre za politične težave. Rad bi, da bo vse jasno, komisarka Jourova bo to zelo odločna in zahtevna. Pred nami je obveznost, da bi storili vse, kar lahko, zato da dosežemo dogovor do konca januarja prihodnje leto. Čez deset eh, dni bo k vam prišla tudi komisarka Jurova. In sedaj smo seveda na vseh ravnih pogovorih z američani, v Washingtonu, drugje. Imeli bomo prihodne sestanke tudi enega v Londonu, kjer se bomo sestali. Zavedamo se naših dolžnosti in nalog. Tu vidimo pomembna načela in to bi rad obrazložil. To sem obrazložil že prej. Z američani se pogajamo predvsem o zelo jasnih zadevah. Po sodbi Šrims moramo biti povsem jasni. Obveznosti na obeh stranih morajo biti zavezujoče in jasne. treba se je vprašati, ali američani spoštujejo naš sistem varstva podatkov, potem mi obravnavamo z njimi tudi druge razloge, kako je s fizičnimi in pravnimi osebami v Evropi, vsi imajo dostop do sodnega varstva, potem se z njimi pogovarjamo o tem, da se je treba odzvati na vprašanja nacionalne varnosti. Tu gre za temeljne pravice in seveda mora biti vse sorazmerno, sedaj pa bomo od američanov zahtevali tudi ta mehanizem ex post preverb. No, ne pravim, da bomo našli rešitve za vse te težave ne pravim tega, ampak mi se zavedamo, kakšno je naše izhodišče, kako je z varstvom podatkov, kako je s temeljnimi pravicami, kakšne pogoje naj bi imeli za to, da bi bil dogovor uspešen. To sem že povedal, da sta za tango potrebna dva. Tega se pa vsem zavedamo. In edino, kar vam lahko obljubim, je, da bo komisarka Jorova prišla sem, delala bo vsem pregledno, kvarjali se bomo z določbami in seveda smo konec koncev mi vedno odgovorni pred vami, vi presojate o tem in pogajali se bomo v tom duhu. Glede drugih vprašanj, ja, še nekaj. Gospod Vos in kolegica Gomeš, glede vloge nacionalnih organov za varstvo podatkov imamo direktivo, ta daje pristojnosti, ki jih daje komisiji in odboru člena 29. Po sodbi Šrim sedaj sodelujemo s temi organi in institucijami, da bi v najslabšem možnem primeru imeli vsaj neko jamstvo glede varstva podatkov. Vem, videl sem vaš dokument, ampak Pravčili bomo, zakaj gre in nadaljevali bomo pogajanja. Upam, da bomo dosegli dogovor, ne vem, ampak. Seveda vam lahko zagotovim, da bomo tu imeli standarde. Gospod Boni, pravite, da bodo ta pogajanja okrepila pooblastila nacionalnih organov za varstvo podatkov. Ja, takšna je realnost. Zlasti, če ne bo dogovora. Torej, naj povzamem. Ne vem, če sem kaj temeljnega pozabil. Ni še konkretnih odgovorov. No, razen tega, da so vse težave znane, že leta se pogajamo z američani. Edino, kar lahko rečem javno, je, da so američani res povsem razumeli, da je sodba Šrem spremenila igro. Ali to pomeni, da smo zmagali? Ne vem. Ne vem še. Mi bomo storili vse, kar lahko in tisto, kar je nemogoče, prav tako, gospa Sibel. Rok ne bo potekal do konca decembra, imamo še cel januar za dogovor. In kakšne bodo posledice? Lopez Aguilar. Že... Kakšen bo vpliv na druge zakonodajne predloge? Eh, no, eh, to še preučujemo. Eh, seveda bo to imelo posledice tudi za druge predloge, tega se zavedamo. Vendar pa smo prepričani, da bodo spoštovana načela iz teh pogajanj, skušali bomo doseči kar najboljši možni rezultat. Vendar pa spet gre za to, da morata sodelovati obe strani. Eh, prizadevati se moramo za močno stališče Evropske komisije, zato da bomo ZDA pripričali v to, da je v našem gospodarskem interesu, da imamo dober sporozum o, eh, o varnem pristanu. Um, Hvala lepa. Uh, no, um, morda želijo kolegi uh, Eh, zastaviti še kakšno dopolnilno vprašanje, ampak eh, zamujamo že z dnevnim redom. 10. Eh, decembra se bomo sestali s komisarko in takrat bomo verjetno dobili še nekaj več odgovorov na naša vprašanja. Ta vprašanja bomo prihranili do 10. decembra, kajti takrat pride k nam komisarka. Hvala lepa uh, gospodu Morilu za njegovo predstavitev. Uh, eh, 10. decembra, pa kot sem že povedal, pride k nam komisarka. Hvala lepa, sedaj pa sledi izmenjava stališč. Uh, o sodelovanju Evropske unije s Turčjo na področju azila, migracij in upravljanja zunanjih meja Evropske unije. Eh, tudi v kontekstu vrha eh, šefov vlad in držav v nedeljo. Eh, gre za tekočo razpravo med Evropsko unijo in Turčjo. To bo verjetno vplivalo tudi na pristojnosti odbora Libe, ko gre za migracijo, azil, upravljanje meja. Prejšnji oktober je komisija objavila prvo poročilo napredku Turčije pri eh, izpolnjevanju roadmapa za liberalizacijo vizumskega režima. Eh, julija je delegacija obiskala Turčijo, eh, verjetno pa želite tudi poročilo o bilateralnem dialogu med Evropsko unijo in Turčijo o migraciji in pa eh, rezultate vrha, ki je v nedeljo 29. novembra. Gospod Trujete, um, ehm, generalni direktor za notranje zadeve, izvolite besedo. Hvala lepa. Uh, no, um, vem, da bi moral k vam priti že prej, že pred vrhom, ampak sedaj sem vas v odboru lahko obiskal šele po vrhu med EU in Turčijo, se pravi, mm, gre za zelo aktualen trenutek. Naj vam podam neko, nek splošen pregled tega zgodovinskega vrha med Evropsko unijo in Turčijo. s Turčijo, predvsem za podpredsednikom Timermansom, dobro sodelujemo, skušamo pripraviti načrt ukrepov, ko gre za upravljanje področja migracij. S tem smo začeli v začetku oktobra. Naš cilj je bil, da bi sodelovali za Turčijo tako da bi bolje lahko upravljali priseljenske tokove. Želimo ustaviti tihotapske verige, ki se pojavljajo ob tem, istočasno pa moramo definirati naše odnose s Turčjo, ko gre za upravljanje migracijskih tokov. No, vse skupaj je privedlo do skupnega akcijskega načrta, ki je bil sprejet 15. oktober v tem eh, skupnem akcijskem načrtu. Smo določili celo vrsto točk, um, kjer si želimo okrepiti sodelovanje s Turčijo. No, seveda se je pojavilo veliko zahtev na obeh straneh, veliko zahtev je postavila tudi turška stran. Um, če povzamem, zahteve turške strani, torej prvič želijo redne sestanke z vrhove med Evropsko unijo in Turčijo, potem želijo pospešiti režim vizumske liberalizacije, želijo napredek v pristopnih pogajanjih in četrtič želijo več financiranja za to, da bi lahko um, financirali pomoč, ki jo Turčija nudi beguncem, ki pridejo v Turčijo. Ta akcijski načrt uh, je bil predmet razprave šefov vlad in držav uh, na srečanju 15. oktobra. Med 15. oktobrom in današnjim dnem je bilo organiziranih še kar nekaj srečanj z tuškimi, predstavniki tuškimi oblastmi, zato da bi lahko. Um, določili časovnico naših ukrepov. Pri tem je seveda treba zagotoviti um, sodelovanje, skupna prizadevanja na no, včerajšnji vrh. Je prinesel dogovor glede izvajanja izvajanja tega akcijskega načrta, govorili smo se tudi o številnih drugih elementih. Številni eh, predstavniki so govorili o tem, da bomo evropsko-turškim odnosom dali nek nov zagon. Eh, no, pričakujemo, da bo Turčija okrepila svoj boj proti organiziranim eh, družbam, verigam tihotapcev. Zagotoviti moramo manj eh, nezakonitih gibanj znotraj Turčije in Evropsko unijo. Potem sprejeti so bili tudi številni ukrepi, s katerimi bomo omogočili boljšo integracijo sirskih beguncev, ki so že v Turčiji in so dobili status začasne zaščite. Te je treba integrirati v turško gospodarstvo, treba je zagotoviti izobraževanje otrok, sirskih družin in tako naprej. As I said already, there were a number of Kot sem že povedal, je bilo podanih nekaj zahtev tudi na tuški strani. Eh, ena izmed teh zahtev je um, vzpostavitev zmogljivosti za begunce. Včeraj se je Evropska unija zavezala mobilizaciji 3 milijard evrov za to zmogljivost za begunce. Torej, ne gre za to, da bi eh, plačevali za sodelovanje turških eh, oblasti, eh, ampak gre za to, da želimo pomagati beguncem, ki so že v Turčiji. Drugič, dosežen je bil dogovor, da bodo organizirana redna srečanja med Turčijo in Evropsko unijo. Eh, format bo treba še natančneje določiti, torej eh, to se bo zgodilo dvakrat letno, vse skupaj pa bomo pospremili z, eh, visok, z dialogom na visoki ravni o migracijskih tokovih na ministerski ravni. To bo temeljilo na akcijskem načrtu. No, veliko bo še drugih sreča na visoki ravni, eh, veliko političnega dialoga, tudi dialoga o energetskih vprašanjih in tako naprej. Tretjič. Sredi decembra bo potekala medvladna konferenca, ehm, na kateri bomo začeli pogajanja o 17. poglavju in zavezali smo se, da bomo odprli dodatna um, poglavja v predpristopnih pogajanjih, ampak uh, zato je treba izvesti podroben, uh, vse podrobnosti, uh, treba je potem spoštovati uh, aki. Um, stanje se je spremenilo od zadnjega skrininga, tako da nas tukaj čaka še zapleten postopek. ko gre za uh, screening in pa aki. Kot sem rekel, bo to obsegalo tudi poglavje 23, odbor pa tudi poglavje 24, torej vse to v pravnem redu. Cilj pa je ta, da bi mogoče načeli tudi druga poglavja, ampak države bodo odločale o tem spomladi 2016. Potem še nekaj na koncu in to zadeva ta odbor, kot tudi komisarja Avramnoplosa in direktora za notranje zadeve. Gre za pospešitev liberalizacije vizumskega režima. To je bila zelo naporna razprava, kajti v določeni meri smo imeli občutek, da bi lahko določili nek politični datum, po drugi strani pa smo morali jasno reči, da Če želimo iti v smeri liberalizacije vizumov, je treba izpolniti kar nekaj pogojev. Imamo načrt liberalizacije vizumov, potem imamo tam preko 70 točk, ki jih je treba izvesti na področju liberalizacije vizumov in v naslednjih dveh dneh bomo zelo hitro obravnavali, kaj lahko oblikujemo. Vemo, da je bilo sestavljeno veliko zakonodaje, vse je bilo zasnovano tako, kot je treba, glede na vse zahteve. Ampak sedaj smo morali počakati na nov parlament in veliko pravil lahko izvajamo na podlagi vladnih dekretov. Veliko je teh elementov, ki so tu pomembni. Cilj pa je ta, da gremo v smeri liberalizacije vizumov do konca leta. Oktobra 2016 naj bi spregovorili o tem sklepih sveta, ampak jasno je, da bo vse odvisno od tega, kako bodo izpolnjeni pogoji, ki so omenjeni na črtu liberalizacije vizumov. Seveda, imamo tu proces, ki potem pomeni, da podamo predlog v novi obliki in potem gremo skozi ta proces, ki ga morajo preučiti so zakonodajalci, drugače tako ali tako ne bi šlo. No, mislim, da smo v zadnjih dveh tednih delali na tem, zato da bi razvili in okrepili vrste razprave v povezavi s turško stranjo in tudi zato, da bi lahko poskrbeli za to, da so migracijski tokovi bolje obvladovani. Kot veste, smo imeli 600 tisoč migrantov, ki so prišli k nam v preteklih mesecih, prišli so na grške otoke, potem veste, da smo na začetku razprave bili bolj osredotočeni na takove iz Libije v Italijo, tako da je to mogoče le eno dolgo poglavje v teh pogovorih o migracijskih tokovih, ampak mislim, da imamo tu elemente, ki kaže na to, da bi lahko imeli konsens pri tem pristopu in tudi porazdelitev bremena. Turčija je imela preko 2 milijona sirskih beguncev, ki so prišli na njeno ozemlje. Po lasnih opisih je porabila približno 8 milijard dolarjev, zato da je lahko nastanila vse te begunce in vse več je pritiskov. In to še vedno traja, imamo spopade v Siriji, tako da bodo verjetno prišli še novi begunci in moramo vedeti, kako to urediti, tako da se tu močno omenja tudi nacionalna in evropska preselitev znotraj teh programov, preselitve in to imamo tudi v sklepih in to je povezano tudi z razpravo, ki smo jo imeli in se nanaša na to, da bi seveda dali v spredje zakonito preseljevanje, ne pa nezakonito. Predsedujoče, mislim, da nisem govoril predolgo, no verjetno še vedno predolgo, ampak mislim, da bo ta razprava zelo živahna in tako, da lahko pustim nekaj časa tudi za vprašanja. Dobro, ne smemo pocenjevati pomembnosti te točke, kot ste rekli, je čas omejen, ampak to prihaja v pravem času, ker smo imeli vrhu nedeljo in sedaj imamo tu veliko točk, ki jih moramo obravnavati. Skoraj da vsi tu so se oglasili, vsi poslanci, koordinatori bodo v spredju, ker so zahtevali to razpravo. In to prihaja v pravem času po nedeljskem vrhu. Najprej koordinatori, potem pa vsi člani, ki se oglašajo. Prosim, da se držimo omejitev časa, kajti ta tema je tako zelo pomembna. Kolegi, če se lahko držite dveh minut, bi to bilo zelo koristno, če se držite specifičnih vprašanj. Začeli bomo z Birgit Cipel. Ja, bomo začeli z Birgit, prosim. Hvala lepa. Po tem sestanku s Turčijo je veliko odprtih vprašanj. Še vedno pogrešamo prispevke držav članic, tudi drugih, ampak naših držav članic, zato da bi financirali UNHCR. Pogrešamo denar za afriški skrbniški sklad in potem imamo tudi nazor na zunanjih evropskih mejah. Zdi se, da to ne zadeva vse države članice. Ali nam lahko poveste, kje boste vzeli te, te 3 milijarde evrov? Odkud bo to prišlo? Drugič, naveličena sem tega, da poslušam, da Turčija počne veliko, ko gre za begunce. Če to primerjamo z velikostjo države in številom beguncev, mislim, da je v Libanonu breme precej večje kot Turčija, ampak vseeno ne nekno govorimo le o Turčiji. Potem pravite, da moramo sredstva porabiti za boljšo nastanitev, šole in drugo. Kje se bo to zgodilo, me zanima, kajti vse, kar vem, je, da večina sirskih beguncev ne živi v taboriščih, ampak v turških mestih kako boste potem to organizirali, to pomoč, tako da boste res podprli begunce. Poleg tega Turki nadzorujejo svoje meje, tako da begunci ne bodo več prihajali v Evropo. Prav tako naj bi ponovno vzeli nazaj imigrante, da bi dolgoročno imeli več kot 2 milijona oseb, ampak nič konkretnega nisem slišala o preselitvi. Kaj se dogaja? Na tem področju, to je zelo pomembno, mimo grede, za sedaj naj ne bi noben sirski begunec dobil azil v Turčiji, to zaenkrat še ni možno. To sem slišala. Potem sem slišala, da naj bi načeli in odprli določena poglavja, zato da bi se začel proces pridružitev. To je v redu, moja politična stranka je vedno trdila, da mora Turčija postati država članica Evropske unije, ampak sedaj z Erdoanom tega res ne vidim. In veliko prej bi rekla, da mora Turčija najprej opraviti spremembe, mora odstraniti nekatere zakonodajne spremembe, potem lahko odpremo nova poglavja. Kajti Turčija ni dobra država za kurde, za pravnike, za novinarje in za vse druge, ki so nekoliko kritični. Tako da imamo mi nekaj dodatnih zahtev in to je predpogoj za to, da bi lahko šli naprej z drugim. To res pogrešam tu. Dobro, hvala. Kolege, prosim, da se držite časa. Dve minuti imate na voljo. Prosim. Gospa Stevens. Helga. Helga. Ja, dankjewel voorzitter en collega's. Hvala, predsednik, dragi kolegi, zelo na kratko. Glede Turčije, glede sistematičnega vračanja beguncev v Turčijo, mislim, da tu nismo dovolj upoštevali te situacije. tu gre za osebe, ki so zaprosile za azil, po drugi strani naj bi ponovno nastanili te osebe in mislim, da bodo mogoče preostali v Evropi, mislim, da ne bomo imeli pravega sistema kvot. NVA je predlagala ta sistem kvot in prosilci za azil bi lahko podali te prošnje za azil že v taboriščih, morda včeraj je prišlo do odločitve, da bi še naprej imeli pogovore s Turčijo, da bi sklenili dogovor, imeli naj bi cel niz elementov za to, da bi lahko pomagali pri gradni infrastruktur, pri sprejemu beguncev, pri prošnjah za zil, da bi okrepili meje. Ampak zakaj je treba govoriti tudi o liberalizaciji vizumov in tem, da bi ponovno govorili o pristopu Turčije. Včasih je ta cena, ki jo treba plačati, previsoka. Hvala. Judith Sargentini, postopkovno vprašanje. Oh, so sorry, um... Oprostite, prosim, Cecilije. Hvala lepa. Ja, mogoče vas nisem razumela, ampak mislim, da ste rekli, da boste najprej dali besedo koordinatorjem. Dobro, slišali smo že veliko komentarjev, Birgit Sipel je spraševala o denarju in tudi sama se zavedam tega, da se bliža Božič in sedaj imamo tudi dolg seznam božičnih želja, ampak kje za božjo voljo boste dobili te 3 milijarde evrov? Res to me zanima, sami temi izdatki, ki jih imamo. Potem me zanima še nekaj. Ali drži to, kar beremo v tisku? da naj bi imeli tudi sedmo poglavje in sedemnajsto poglavje o emu, da bi odprli tudi to poglavje, da ali ne, potem glede liberalizacije vizumov do konca 2016. Ja. Tudi to lahko označimo kot seznam želja za božička. Potem, glede krepitve demokracije in človekovih pravic, mislim, da je tu še kar nekaj manevrskega prostora za izboljšanju v Turčiji in vsi povdarjajo pomembnost bolj intenzivnih pravosodnih reform državi. Kaj lahko poveste o tem? Tudi to je ključnega pomena za nas. In glede na to, da Erdoan pritiska na opozicijo, nedavno smo videli eh, te dogodke in to je nekaj, kar nas najbolj skrbi. Ali ste se pogovarjali o tem, ali gre za to, da jih bomo izplačali? zato da bodo opravili to umazano delo ali bomo poplačali to našo slabo vest, kajti če si pogledamo te begunce, vsaka tretja oseba v Libanonu je sirski begunec. V tako majhni državi jih je skoraj da milijon in pol iz Sirije. Torej, če gre za begunce, moramo kaj storiti tudi v Libanonu. Ta država je v veliko slabšem stanju. Zdaj ste govorili o tem ali boste govorili o tem? Cecilia. Hvala, Cecilija. Se opravičujem, jaz sem se zmotil. Sedaj pa člani po vrstnem redu, kot ste se oglasili, začenši z gospod Mussolini. O, oh, prosti, Judith. Sorry, sorry. Oprosti, res se opravičujem, Judith, s Argentini. Potem gospa Ferdža. Gospa Feržen, potem Judith. Prostite, danes res ni moj dan. No, nič hudega, če bi gospa Sargentini prej dobila besedo, no, se nismo takšni formalisti tu. Na začetku bi rekla, da je včeraj potekal v Bruslu vrh med EU in Turčijo, istočasno pa je ta RRC bil ubit pred tremi tedni sem ga srečala. Seveda si je prizadeval za človekove pravice in ne smemo biti tiho glede tega umora in glede potreba v tem, da moramo razkriti resnico o napadih v Turčiji in umorih. Tam zadnji se je zgodil v Ankari. Seveda je tam situacija zapletena glede človekovih pravic, glede svobodnega izražanja. Potem imamo tu še to rusko letalo in imamo odnose z Daješom, finančne pretoke in to pomaga Daješu, da ima finančna lasna sredstva in sprašujem se, kako bo z gospodom Erdoganom, sedaj je imenovan tudi za ministra za energetiko. Dvoje me zanima. Tu je nekaj povsem nenavadnega, predtem, kar se dogaja sedaj pri prihodu teh beguncev. Vsakeč pravite, da smo se osredotočali na pretok iz Libije v Italijo. In slišali smo obrazložitev, da v Libiji ni države. Danes imamo trikrat več ljudi, ki prihajajo preko Turčije. In tam imamo državo. Kaj se dogaja? In zakaj imamo na tisoče beguncev, ki so lepo sprijeti v Turčiji, zakaj tako masovno prihaja v Evropo? Mislim, da gre tu za veliko vprašanje. In res sem presenečena, da tega sploh ne preučujemo. Kajte tu mislim, da se mi svita kakšen je odgovor. Potem imamo nevladne organizacije, tu imamo recimo Human Rights Watch in Amnesty International, ki govorijo o vračanju Sirico iz Turčije zdaj v Sirijo. In vprašati se moramo, kako je s tem. In ali je Turčija res se storila glede teh beguncev. Hvala, hvala vsem, ker se držite časa. Judith Sargentini, sedaj ste vi na vrsti. You, Hvala, predsednik. Ja, mislim, da je Birgit Sipel povedala prav vse, kar sem želela reči sama, tako da tega ne bom ponavljala. Naj dopolnim Evropsko komisijo, kajti vsakič podajate odlične preglede tega in sedaj naj bi države končno plačale za UNHCR, svetovni program za hramo, afriški skrbniški sklad in tu naj bi tudi preselili te ljudi iz Italije in Grčije. In vsak dan preučujem te informacije, ampak zdi se mi, da tu ni več zaupanja v sistem. Bolj zaupamo tem vašim številkam, ampak ne pa sistemu. Videla sem ta sestanek včeraj, ker se premijeji sestali s Turčijo in resno preseneča, kakšen dogovor je to, kaj te preselitev, ponovna nastanitev, liberalizacija vizumov, to smo obravnavali pred leti v tej hiši. Sprijeli smo odločitev, svet ni tega izvajal. 3 milijarde naj bi imeli, res bi radi vedeli, odkot boste v to vzeli in kaj to pomeni pravzaprav. Zakaj boste to porabili? Če pomislim na 2 milijona beguncev in 3 milijarde evrov, ne vem, se mi to ne zdi velik znesek, glede na to, da imamo 1,8 milijard za celo Afriko ki je eh, velika celina, ne vidim ravnovesja, ampak dobro, to ni veliko denarja. Seveda se pogovarjam z napačno osebo, ker vi zastopate Evropsko komisijo, ampak mislim, da številni v tej hiši menimo, da gledamo nek svežen, nek dogovor s Turčjo in pravzaprav sploh ne bomo, kdo, ne bomo kdo bo imel prednosti, ampak prav gotovo na koncu ne bodo imeli prednosti oziroma koristi begunci. To je jasno. Hvala, Judith. Gospod Koral. Thank you. Sì, grazie Presidente. Bene, cinque. Hvala. Pred petimi leti je neki gospod po imenu Gaddafi hotel pet milijard za to, da bi rešili težave, ki so prihajale iz Libije. Parlament je rekel ne, ker Gaddafi ni uspel dati določenih jamstev v zvezi z pravicami teh migrantov. Moje preprosto vprašanje za komisijo je naslednje. Kakšna jamstva v zvezi s pravicami nam lahko da Erdogan, glede na to, da v Turčiji kršijo vse človekove pravice? Slišali smo primer kurdskega odvetnika, ki je bil ubit pred par dnevi, pa tudi zatiranje aktivistov, demonstrantov in tako dalje. Ali je običajno, da smo dali 9 milijard Turčiji, zato da je naredila nekatere korake naprej. To je bila predpristopna pomoč. Zdi pa se mi, da varstvo človekovih pravic v Turčiji danes ni nič boljše. Ravno nasprotno, skoraj da gotovo je, da igra Erdogan dvojno igro. Ne daje nam nobenih jamstev in verjetno igra na več frontah od katerih so nekatere tudi zelo nevarne. Moje vprašanje zato je, kakšna jamstva imamo, da te tri milijarde, kar ni dosti in kar verjetno ne zadošča v primerjavi s tokovi, ampak to je ogromno denarja in nimamo nobenih jamstev za to, da se bo kaj zgodilo, razen to morda, da bomo problem odrinili nekam drugam, in nas potem ne bo več zanimalo, kaj bojo s temi problemi tam počeli. Hvala. Gospod Mussolini. Ja. Hvala lepa, gospod predsednik. Mislila sem, da nam boste danes povedali končno, da je zdaj dogovor tak, da bo Turčija dala Evropi 3 milijone evrov za to, da bo EU omogočila liberalizacijo vizumov. Tako kot je povedala komisija, moramo upoštevati, kaj se je zgodilo, ampak zdi se mi, vmes se je zgodilo to, da je bilo sestreljeno letalo, ubit je bil odvetnik, ampak kakšna jamstva imamo? Mi damo denar, kdo pa bo nadzoroval? Med Turčijo in Sirijo je ogromen promet, kamioni, orožje. Ko sem v Italiji prižgala TV, sem videla tiste osebe, ki so se streljile rusko letalo. Mislila sem, da so to tudi teroristi, pa niso bili. Zato sem sama ne samo zaskrbljena, ampak nasprotujem temu sporozumu. Uh. Hvala, predsednik. Ja, takoj bom rekel, da nimam veliko zaupanja v gospoda Erdoana in ne strinjam se z njegovo politiko. Bombardira kurde in ti so edini, ki se opirajo Daešu, potem spušča naprej te tvornjake nafte, Turčijo in ne počne nič glede beguncev in tako naprej. Lahko bi nadaljeval. Najmanj tri vprašanja imam za vas. Najprej glede te, treh milijard, glede številk. Prebral sem uradni dokument po sestanku, ki ste ga imeli. To naj bi stalo 8 milijard Turčijo, ti begunci. V tem dokumentu, ki ste ga poslali, piše 7 milijard, potem se je še en dokument, ki ima 6 milijard. Ja, kako je s temi ocenami? Kakšne so te resne ocene? In kot pravi gospa Sipal in druge, imajo 2 milijona in pol, 500 tisoč je v taboriščih. Torej, manj jih je tam kot v Jordani in Libanonu. Ja, odlično za 3 milijarde in kaj to pomeni? To so vaše obveznosti, koliko let bo to trajalo, to je prvi element. Drugi element, glede liberalizacije vizumo, tudi to so dobro odigrali. Če si pogledamo zadnje poročilo, sami ste rekli, tu je bilo še 70 točk, ki bi naj bi jih izpolnili. Se boste liberalizirali vizume od oktobra letos? Ne vem, dovolite mi, da glede na sedanje situacije v Turčiji zastavim vprašanje. Sveda ne bodo stavili vala beguncev, niso resni. Ne bodo stavili beguncev in potem boste liberalizirali vizume, odprli nova vrata za vse, ki so preganjeni v Turčiji. In tudi te naj bi imeli to. Upam, da se zavedate vašega početja. In tretje, ponovni sprejem. Komu je to namenjeno? Za tiste Turke, ki bodo prišli k nam? Ali za tiste, ki vstopajo na ozemlje z izjemo tistih, ki so dobili status beguncov? Potem še en predlog in tu imam uh, osebno mnenje, tu predlagate, da bi Turčija bila varna država? Za koga? Za novinarje, pravnike, kurde? Za koga je to varna država? No, preden me boste prepričali, da bo ta država na seznamu varnih držav, moramo videti še kaj drugega, še kakšne spremembe. Gerard, eh. Hvala, Žerah. Gospod Jurek. Eh, Hvala, predsednik. Vprašanje imam o nečem, kar sem slišal prvič po tem sestanku, nekaj, česar nismo obravnavali na predhodnem Evropskem vrhu in sicer gre za sodelovanje s Turčijo na področju boja proti trgovcem z ljudmi. In tu gre tudi za vse te hudodelske združbe, ki se ukvarjajo s trgovanjem nafte in tako naprej vidimo, kaj se dogaja v Gajskem morju in slišali smo, da se to omenja, ampak ja, v kolikšni meri in kaj ste storili glede tega, v kolikšni meri bo Turčija sploh sodelovala s policijo držav članic Evropske unije. V kolikšni meri? koliko dosežkov smo že videli v boju proti tem hudodelskim združbam in kaj lahko pričakujemo kratkoročno. To me res zanima. Zanima me, če so kakšni načrti, da naj bi razširili operacijo Sofija tudi v Gejskem morju. Mogoče naj bi to segalo že do Črnega morja. Ali bomo šli na tretjo fazo implementacije te operacije, gospa Gion? Hvala. Na to, kar so rekli kolegi, je nekaj, kar sem želela povedati sama. Naj tudi jaz seveda ponovim vprašanje glede teh poglavij, ki naj bi jih odprli, kako je s pravosodjem, temeljnimi pravicami, kako kot kolegi tudi jaz mislim, da imamo tu umore, pa ne samo to, imamo dva novinarja, ki sta v zaporju in tu imamo obtožbe um, glede vohunjenja. Tu imamo direktorja Komorjeta in gospod Gül, urednico v Ankari. Torej, zanima me, kako je s tem poglavjem pristop, ali so se pogoji spremenili od zadnje razprave, ali pa gre tu za tradicionalno obravnavo in kako boste to povezali s poročilom, ki je bilo letno poročilo o pristopu in to je bilo objavljeno pred kratkim. In Mislim, da to ni bilo zelo pozitivno poročilo glede prestopa Turčije. In v teh pogojih, ne rečem, naj bi šli vi v Turčijo. Um, pri tem obisku je bil tudi komisar Timmermans. In slišimo različne informacije o tem. In seveda so, je situacija tam precej slabša, kot uh, je to opisano tu zlasti na področju zdravja, zanima me, kako bo s tem, potem te tri milijarde, odkud bomo to vzeli, ko so rekli kolegi, in na koncu še nekaj, je to, kar je povedal gospod Depre, kako bo s prisotnostjo Turčije na tem seznamu varnih držav, to ni bilo omenjeno, kje smo pri tej temi, hvala. Thank you. Hvala. Scott Keller. Thank you. Hvala pravzaprav želim zastaviti nekaj vprašanj, zlasti glede ponovne nastanitve. Tu ni nobenih številk, tudi ne obveznosti glede prihodnjih preselitev. To imamo le to, kar že obstaja. Tu naj bi imeli 20 tisoč preseljenih oseb v naslednjih letih. Kje smo s temi 20 tisočimi osebami? Potem se mi zdi, da smo imeli nek mini vrh pred vrhom EU Turčija z devetimi državami? Ali nam lahko poveste, katere države so bile na mini vrhu? Potem je tu nekaj zmede, glede tega, ali bo Turčija varna država izvora ali varna tretja država. To je lahko veliko razlika zlasti, glede tega, če bomo pošili Sirice nazaj. Ali pa bo Turčija le varna država izvora, kar je lahko zelo slabo, če si pogledamo svoboda tiska, kurdsko manjšino in to, kar smo slišali. Ali komisija načrtuje, da bo Turčijo razglasila za varno državo izvora? Hvala. Hvala. Kiti Peri. Thank you, Hvala, predsedujoči. Nekaj vprašanj imam, mogoče še pripombo kot poročevalka za Turčijo v tem parlamentu. Kaj je novega sedaj, ko obravnavamo to, da bi pospešili proces pristopanja. Kot vem, je Francija že pred letom dni umaknila veto na 17. poglavje, to ne bi ponovno odprli. Od leta 2014 se pogovarjamo o liberalizaciji vizmov, nismo zmanjšali meril, kaj je novega glede ponovne revitalizacije teh pogovorov. Včeraj ne Francija, ne Cipr nista umaknili veta pri teh poglavjih. Torej, mimo Evropskega parlamenta in Evropske komisije, mi smo vedno podpirali odprtje tega poglavja, mi, mi smo kritični do zaprtja teh poglavij, to pomeni, da bi Turčija to izpolnila. Torej, kaj novega? To je vprašanje za vas. Glede boja proti tihotapcem, glede ščitanja meja, ampak brez preselitve, glede to, kar je vprašala Ska Keller. V nemškem tisku vidimo tudi to razpravo, da bi rada Nemčija imela še en vrh o preselitvi 400 tisoč beguncev. Kje smo pri tem? Potem sporazum ponovnem sprejemu državljanov tretjih držav. Sedaj že imamo dogovor v tem trenutku, glede turških državljanov, ali bo šlo z državljanje tretjih držav, ali bo to zadevalo le prosilce za azil, ki so zabeleženi v Grči, ali če nekdo pride iz Turčije na nizozemsko in ne dobi azila, ali bo ta sporazum ponovnem sprejemu veljal, kajti če gre le za Grčijo, zakaj? Imamo sedaj ta dvostranski sporazum med Grčijo in Turčijo, ki ni dovolj. Toliko hvala. Hvala lepa, hvala vsem kolegom, ker ste bili tako kratki in jedrnati. Gospod Weidenhuser, prosim. Hvala. Menim, da je pametno, da se s to ručjo pogovarjamo in pametno se mi zdi tudi, da izberemo real politično približevanje. Mislim, da je rezultat tega vrha razočaranje. Velika so bila napovedovanja, potem pa ni bilo nobenega pametnega rezultata. Usporedno s tem pa vidimo, da je prišlo tudi do likvidacije tega kurdskega odvetnika in tega enostavno ne moremo samo potakniti PKK-ju. Human Rights Watch vedno znova poroča o tem, da prihaja do premestitev beguncev nezakonito. Več kot 170 tisoč kurdov ne morejo v kantonu Ročava odpotovati na svoje domove, ker jih Turčija ne pusti. To je vprašanje, o katerem se nismo pogovarjali, vsaj tega ni zaznati v sklepih. In če bo šlo tako naprej, potem bo to privedlo do dodatnega toka beguncev. Zato enostavno, ker mnogi kurdi ne morejo ostati doma. In potem še nekaj, kar ni v neposredni povezavi s tem vrhom, ampak je zelo pomembno za vse nas. Zakaj? nismo pripravljeni enako resno obravnavati tudi držav, kot so Libanon, Irak, kjer je položaj beguncev ravno tako, če ne še bolj dramatičen. Zakaj se ne pogovarjamo s temi državami, prav tako o stabilizaciji? Hvala, Jozef. Tomas Čudovski. Hvala lepa, predsednik. Tudi sam imam nekaj vprašanj. Najprej glede jamstev. Rad bi vedel, kakšno so jamstva, ki naj jih bo Turčija dala, da se bodo ta sredstva res porabila za begunce in ne za to, da bi izboljšali svoj lasten proračun nekaterih strank ali drugih stvari v Turčiji. Potem drugič od Julija. Turčija sistematično pošilja begunce v Evropo. Pogovarjal sem se z različnimi organizacijami, ki so mi potrdile, da v begunskih taboriščih tam v Turčiji novačijo ljudi, osebe, ki naj bi šle v Grčijo. Zanima me, kako lahko verjamemo takšni državi, ki nam je sistematično lagala in počne vse v nasprotju z demokracijo. Tretjič. Pogledal sem si kazenski kodeks, pogledal sem si poglavja glede tihotapcev z ljudmi, glede ponarejanja potnih dokumentov. To je kriminal. Zakaj se to ne izvaja, kajti 25 tisoč ljudi se ukvarja s tem in služijo zelo dobro. In potem še zadnje vprašanje, ali ni to prevelika cena, da bi popuščali Turčiji, če želimo, da Turčija sploh počne to, kar bi morala že početi, že po demokratičnih načelih. In ali je Turčija res varna država, ali res lahko pustimo, da pridejo še kurdi k nam, kajti tu imamo še velike pravosodne težave. Hvala, Ana Gomaš. Ruta. Gospod Ruta, na začetku bi vas vprašala, zakaj program preselitve ne deluje. Na portugalskem vsi pravijo, da čakajo na begunce, ampak ti ne prihajajo. Potem. Lahko rečem, da so kolegi že omenili resna vprašanja glede tega, kako je s človekovimi pravicami. Svet je popolnoma pozabil na to, zlasti, ko smo videli to resno situacijo, zlasti glede umora tega poslanca in pravnika. Imamo novinarje v zaporih. Kako je s ciprskim vprašanjem, zakaj se to zanemarja? Slišim, da naj bi imeli dogovor, ampak videti moramo več o tem. Glede liberalizacije vizumov bi tu citirala tweet Turčija uporablja begunsko krizo za to, da bi imela vizume in da bi lahko potovanje, da bi lahko potovala Evropo, to je neetično, ampak pametno, ampak da bo Evropska unija to sprejela, to neetično in neumno. Potem bi vas vprašala. Kolegi sprašujejo, kje naj bi dobili ta denar, te 3 milijarde, ampak ne zanima me le, odkot bomo to vzeli, ampak kam bo to šlo, ali bomo to nadzorovali. Mogoče bomo plačali eh, turške bolnišnice, kjer zdravijo ranjene islamske bojevnike, pa tudi zato, da bodo uvažali nafto iz Iraka v Sirijo, Daesh in drugi, ali bomo plačevali za to in to gre potem pristanišče Sehan v Turčiji in Turčija to podpira in prav gotovo ne bo šel ta denar za bombardiranje kurdov. Zakaj ne bi to porabili za šole v Iraku ali v Libanonu? In zakaj ne bi pravzaprav ta denar porabili za to, da bi zgradili, obnovili ta mesta kurdov? Tam, kjer Daješ prevaža ljudi iz Raka v Mosul. Tak so mikje, her uporende. Jag, vill, jag är inne på lite grann samma fråga som eh, fru Gomes. Eh, det... Hvala lepa, če se navežem na to, kar je povedala gospa Gomes. Nič ni bilo povedano o vzrokih, zakaj ti ljudje bežijo. Tudi v izjavah za medije tega ni in tudi v sklepih ne. Vzroki za beg teh oseb, ki bežijo pred daljšem, te osebe ne bežijo pred kurdi. Če hočemo delati o, na vzrokih, bi Turčija morala poiskati načine, da doseže premirje s kurdi, jih podpre, ne pa da na nje gleda kot na sovražnike. Je o tem bilo? Kaj govora? je bilo na vrhu med vikendom govora o tem. You know, like... Veste, včasih je zelo težko živeti z eh, sosedo, kot je Turčija. Če letajo letala, ampak menimo, da sodelovanje s Turčijo lahko prinese napredek pri iskanju rešitve. Zato smo do Turčije sicer včasih zelo kritični, smo pa iskreno prepričani, da je to prava pot. Ampak od tega stališča pa do odpiranja naslednjih poglavi je dolga pot. Najhujše, kar se lahko zgodi tu, je, da bodo ljudje, ki imajo radi Evropo, ki mislijo, da je mesto Turčije v Evropi, turški državljani, bodo ponovno prevarani. Zato, ker nismo rekli, da bomo poglavja zaprli, rekli smo, da bomo odprli poglavja, potem pa bomo sledili merilom. In če gledamo Turčijo, kot je danes, nikoli ne bodo mogli izpolniti kriterijev. Dajemo jim torej lažna upanja zaradi politične igrice. Moje vprašanje zato je, če ste se želeli pogovarjati o Turčiji, potem se raje pogovarjamo o čem drugem. S Turčijo pa bomo odpirali poglavje takrat, ko bo Turčija pripravljena. Drugo vprašanje. Da dopolnim to, kar je povedala moja prijateljica Kati Piri. 137 tisoč prošen je bilo za povratek grške vlade v Turčijo. Veste, koliko je bilo sprejetih migrantom? 3833 od 137 tisoč. Ali mislite, da nam to lahko daje kakršnokoli upanje v zvezi z sporazumom, o katerem nas danes komisija želi obvestiti? Hvala, gospod Kirkos. Zdaj pa še zadnja dva govorca, kolegi, da bo lahko naš gost odgovoril. Najprej gospod Lopez Aguilar. You, chair, Hvala. Gospod predsednik, gospod Rute, tako kot mi vsi, tudi vi verjetno čutite vzdušje v tej dvorani. Ni čas da bi zdaj razpravljali o zadovoljstvu, nezadovoljstvu ali celo presenečenju, ker smo mnogi precej zmedeni, kako zelo želi komisija hiteti z nadaljevanjem pogajanj s Turčijo, ne glede na politično situacijo v Turčiji. Zato pričakujemo konkretne odgovore. Pojavila se je nova situacija in predvsem dvoje. Nam ni jasno prvič, odkot bo prišel ta denar, te, te tri milijarde evrov, ki naj bi jih dobila Turčija in kako smo lahko prepričani. da bomo s tem denarjem dosegli naš namen, torej da bo ta denar res namenjen beguncem, ki prihajajo iz Sirije? Kako se bo to spremljalo, glede na to, da ima Turčija že sama težave? Turčija ima tudi zelo močan občutek nacionalne suverenosti, kot se je izkazalo v naslednjih dneh. Kako jih bomo torej nadzorovali? In še gospa Winberg. In tako za eh, informacijo.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 ali to pomeni, da se bodo prispevki držav članic zvišali in kako bo izgledal sistem razdeljevanja oziroma kvote? Ali tisti, ki ne bodo hoteli sprejeti beguncev, bodo morali plačati več? In še najboljše je to, da bodo Britanci končno spoznali, da ravnajo prav, ko hočejo zapustiti to Evropsko unijo. Gospod Rute, koliko časa mi pa dajete? Potrudite se po najboljših močeh. Seveda ne bom mogel odgovoriti na vsa posamezna vprašanja, zato bi svoje odgovore razvrstil po skupinah, če na kaj pozabim, me spomnite ali pa mi tudi kasneje povejte, da na svoje vprašanje niste dobili odgovora. Najprej denar. Seveda, pred nami je predlog, da bi porabili 500 milijonov evrov iz sredstev EU in pričakujemo, da bodo države članice zbrale 2,5 milijarde za to, da bi v končni fazi dobili 3 milijarde Sklepi za včerajšnjega sestanka zavezujejo EU, nič pa ni rečeno, odkot bo ta denar prišel. In s tem v zvezi bo še kar nekaj razprave. Vendar pa so se vsi predsedniki držav in vlad zavezali, da bodo našli te tri milijarde. Komisija je povedala že od samega začetka, da lahko zbere pol milijarde. In še drugo vprašanje v zvezi z denarjem. Da, ta denar je specifično namenjen v korist beguncem. Verjetno se bodo ta sredstva mobilizirala skozi skrbniški sklad, ki nam omogoča tudi, da vključimo begunce iz Sirije in iz drugih držav. In strinjam se z vami glede Libanona, Jordanije in lahko vam povem, da je to bilo tudi predmet razprave, ne včeraj iz Turčije seveda, ampak zavedamo se tega. Vprašanje mobilizacije sredstev. Tudi pri Skrbniškem skladu za Afriko boste to videli. Konkretni projekti bodo, ki jih bo treba pogledati, poseben odbor bo to obravnaval. To niso tri milijarde, ki jih kar tako dajemo, ampak gre za izgradnjo šol, um, infrastrukture. Ne gre samo za infrastruktura, pač pa tudi za ljudi, ki živijo v mestih. Skratka, zelo konkretno bomo spremljali, kam gre ta denar. Kot generalni direktor za GD za notranje zadeve, mm, sicer to ni moja pristojnost, kljub samo pa vam želim povedati vse, kar vem. in želim vam povedati, kako smo skozi čas delali s temi sredstvi. Potem pa še v zvezi z odpiranjem poglavi. To je veliko bolj vprašanje za komisarja Hana in za kolege iz drugega generalnega direktorata, ampak eh, tudi sam sem spremljal pogajanja o širitvi z dvanajstimi državami. Strinjam se z vami, gospa Piri. Odpiranje po glavi moramo izkoristiti zato, da se pogovarjamo o slabostih v sistemih držav kandidatk, v tem konkretnem primeru Turčije. Če bomo torej uporabljali poglavi 23 in 24, bomo s tem nastavili zrcalo in rekli, to ni v redu, to ne deluje, položaja človekovih pravic je neustrezen, sodstvo nima pravega statusa. Tako smo vedno delali pri odpiranju poglavi in tako je potekala razprava. Ko zapiramo poglavja, pa moramo reči, da smo zadovoljni z pogoji. To je tisto, kar je pomembno. Vem, da se je v zadnjih nekaj letih tu kultura spremenila, ampak tak je bil splošen pristop in zdi se mi, da bi bilo dobro, če bi se vrnili na tak pristop. Eden od poslancev je že odgovoril drugemu, vedno je bil namen ta, da bi odprli poglavje 17, kar nam bo zelo pomagano. Mislim, da 14. ali 15. decembra poteka medvladna konferenca. Zdaj pa še ponovni sprejem. Jasno je, da imamo sporazum o ponovnem sprejemu med Grčijo in Turčijo, imamo določbe o sprejemu med Turčijo in Bolgarijo, podobno tudi med Turčijo in Romunijo. Nekateri ti dogovori se obnesejo, drugi manj. Lahko vam povem, da je to eno glavnih vprašanj, o katerih sem se pogovarjal na prvem odboru za ponovni sprejem, o čemer naj bi vam tudi poročali, pravkar smo se dogovorili o dnevnem redu, tudi drugi tak sestanek bo potekal, če se ne motim, januarja. In tam bomo tudi dali te teme na mizo. Ne bom se spuščal podrobnosti, dejstvo pa je, da je v našem velikem interesu zagotoviti, da sporazum med EU in Turčijo, ki zaenkrat zajema samo turške državljane, da ga čim hitreje začnemo uporabljati tudi za državljane tretjih držav. To je bilo seveda tudi del pogovorov v okviru akcijskega načrta in pospešenega liberaliziranja vizumov. Ampak jasno naj nam bo ponovni sprejem. Veliko boje, kot jaz veste, ne gre za to, da bi pošiljali ljud, nazaj ljudi, ki so prosili za azil. Gre za ljudi, ki nimajo nikakršne pravice, da bi ostali, ki nimajo več pravice, da bi ostali, zato ker so bili azilni postopki zaključeni in je rezultat negativen. To bi veljalo za vse države članice in ne samo za Grčijo. Zato gre pri sporazumu o ponovnem sprejemu med Grčijo in Turčijo. Želimo pa tudi ugotoviti, ali lahko izvajamo tudi klauzulo o državljanih tretjih držav. In pri načrtu za vizumsko liberalizacijo smo vedno kot predpogoj za to, da bi lahko rekli, da lahko ko preidemo na vizumsko liberalizacijo, torej da moramo biti prepričani, da sporazum o ponovnem sprejemu deluje popolnoma. To je izraženo tudi v sklepih. Namreč dejstvo je, da mora Turčija najprej začeti izvajati določbo o državljanih tretjih držav, preden bomo lahko prešli na predlog o vizumski liberalizaciji, ki ga bomo takrat dali, in seveda bomo potrebovali nekaj izkušenj v zvezi z izvajanjem, preden to lahko naredimo. Časovnica je zelo kratka. 72 točkam gospod Depre se nismo odpovedali, opredelili smo jih v zadnjem poročilu in jasno povedali, da jih je treba izvesti. S turško stranjo se pogovarjamo, kaj je možno izvesti nav, kaj oziroma zdaj in nekatere zelo sporne z varstvom podatkov in podobnim. In potem še skupni akcijski načrt, okrepiti policijsko sodelovanje v boju proti tihotapcem. Prav tako bomo morali ugotoviti, kako to lahko naredimo, ne da bi imeli okvir za varstvo podatkov, to je velika težava. Torej, vse to moramo videti jasno, pa je, da potrebujemo nekaj, kar se bo zgodilo na tem področju. Samo preletavam vaše vprašanje. Zdaj pa kar zadeva ponovno nastanitev, gospa Keller. Tako kot vi sem tudi jaz bral časopise in nekaj več elementov s tem v zvezi potrebujem, da bi vedel, kaj se dogaja. V tem trenutku se lahko oklenem zgolj besedila, sklepov, od včeraj tam je govora o schemi za državljane EU in obstoječi schemi, ampak videti moramo, v kakšnem okviru se bo to dogajalo. Mi smo že najavili stalno schemo oziroma dali zakonodajni predlog s tem v zvezi, zdaj pa moramo videti, kako bomo to obravnavali. Prepričan pa sem, da na srednji rok potrebujemo veliko več truda v zvezi z ponovnim naseljevanjem. In trenutno se ukvarjamo številko 22 tisoč, z veseljem vam poročam kasneje, kaj se dogaja. Veliko več se dogaja na nacionalni podlagi seveda delamo preko UNHCR-a v večini primerov in če me spomin ne vara, za leto 2015 imamo kakih 40 tisoč mest za ponovno nastanitev. Nisem pa prepričan, ali imamo ažurne informacije in zato sem jazo, prosil, naj prevzame vodilno vlogo, kar zadeva dane obljube in tisto, kar se dejansko izvaja v zvezi s ponovno naselitvijo. Nekaj je bilo bolj splošnih vprašanj. Eh, situacija na področju človekovih pravic in tudi sodelovanje s Turčijo. Prepričan sem in vem, da je vrsta teh točk bila omenjena med pogovori, vendar pa to ni na voljo javnosti in sam se seveda ne bi spuščal te stvari na tem mestu. Jasno pa je, da se zavedamo položaja na področju človekovih pravic. In eh, če dovolite, bi vas rad ponovno usmeril na načrt, tudi v zvezi z vizumsko liberalizacijo. Pri tem načrtu imamo kar nekaj menikov in tudi to nam bo pomagalo izboljšati situacijo na področju človekovih pravic v Turčiji. Za mojega komisarja, gospoda Timmermansa, gospoda Varmopolusa, pa za vse nas, je bilo zelo pomembno, da smo ohranili našo zavezo, da izpolnimo mejnike iz načrta na temo vizumske liberalizacije. S tem pa bomo izboljšali tudi položaj na področju človekovih pravic na terenu. Pripričan sem, da se bo moral k malu vrniti k vam, da se bomo pogovarjali o varnih državah izvora, Kolikor vem, to ni bil del razprave včeraj. Ampak dejstvo je, da se bomo morali tudi verjetno bolj podrobno in to gledam gospodjum, torej pogovoriti se bomo morali o vprašanju varnih držav izvora. Res je, obstajajo nekatere države, ki razmišljajo, v duhu členov 38 in 39. Gre za direktivo o azilnih postopkih in za varne tretje države, ampak v tem trenutku ni kakih posebnih razmišljanj, da bi se sklicovali na ta člen. To, kar je zdaj na mizi, je razprava o seznamu varnih držav izvora in tu gre zelo nasplošno za ljudi, ki so državljani tretjih držav, torej gre za turško državljanstvo in vse čas ustrajamo tudi pri tem, da se vloge pregleduje od primera do primera, ampak pripričan sem, da se bomo o tem podrobne pogovarjali ob kakšni drugi priložnosti. Ne vem, če sem odgovoril na vse vprašanja, prizadeval pa sem si, da bi vključil večino elementov, ki ste jih omenjali, opravičujem se, če nisem odgovarjal posamično, ampak če bi to naredil, bi verjetno trajalo vsaj dve uri. Zato upam, da sem vam dal vsaj nekaj elementov. Še nekaj, gospod Depre. 8 milijard je dolarjev, torej 8 milijard dolarjev. Mi pa govorimo o evrih. To je morda ena od razhajanj v številkah, ampak z veseljem si to ponovno ogledam skupaj z vami. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod eh, Rute, hvala za vaš čas in vaše odgovore in hvala vam, kolegi, za zelo ciljno usmerjena vprašanja. Vem, da se boste še vrnili na to pomembno vprašanje na mnogih ravneh. Hvala, mislim, da smo imeli zelo pravočasno razpravo in zelo dobro debato. Malo zamujamo kolegi, kolegi nekoliko zamujamo, vendar pa imamo še nekaj točk na dnevnem redu. Lahko vam zagotovim, da bomo glasovali ob 18.10, ne glede na vse. Torej 10 čez šesto, prosim, imejte svoje elektronske kartice seboj, ker bomo glasovali elektronsko. Naslednja točka pa je točka 5 na dnevnem redu, visoka skupna raven varnosti omreženi informacij v Uniji. Besedo kar takoj predajam gospodu Albrehtu, ki nam bo poročal. Hvala lepa. Prosim za pozornost da vam povem, kako poteka trialog v zvezi z direktivo o skupni ravni varnosti omrežji in ko je matični odbor Andreas Švab iz LS je poročevalec in ta trialog izvajamo že kar nekaj časa. Včasih imamo težave z dogovarjanjem. Svet namreč včasih ne predstavi svojih mnen in vse od poletja imamo težave z finaliziranjem tega trialoga, čeprav je parlament vedno zelo pritiskal, ker gre za zelo pomembno direktivo. Komisija je svoj predlog dala že pred leti, gre pa za občutljivo infrastrukturo in uh, informacijsko varnost. Zdaj smo v položaju, ko upamo, da bo Andreas Švab lahko čim prej, pravi, da že naslednji teden, 7. decembra, lahko zaključil pogajanja. Vsi na strani parlamenta pa smo pripravljeni, da zaključimo pogajanja, ampak svet zavlačuje. Včasih moramo delati po zelo majhnih korakih in Saj še en trialog bomo potrebovali, ampak videli bomo. Prizadevamo si skratka za dogovor. Dogovorili smo se glede področja uporabe in sicer bomo zdaj vključili tudi digitalne storitve oziroma ponudnike digitalnih storitev, ponudnike internetnih storitev in. Vsaj v nedavnem času smo videli, da obstaja občutljiva infrastruktura, ki se jo moramo pogledati. Edino vprašanje pa je, kako jasno opredeliti področje uporabe, kajti vsaka tehnologija lahko igra določeno vlogo pri občutljivi infrastrukturi, ampak to moramo zdaj zožiti na tiste tehnologije in ponudnike storitev, ki resnično ponujajo občutljivo infrastrukturo svet je vedno nekoliko bolj restriktiven, zlasti ko gre za področja, ki jih želimo vključiti, ampak v končni fazi bi morali poiskati rešitev za to. Z vidika odbora Libe in tu že prehajam na zaključek. V našem mnenju smo se osredotočili na določbe v zvezi z varstvom podatkov, uspeli smo jih vključiti tudi v stališče, dogovorjeno bolj ali manj svetom, nič še ni dokončno dogovorjenega, ampak tam je jasno zapisano, da se omeni obstoječa pravila, ki veljajo za obdelavo osebnih podatkov. Vedno je treba recimo obvestiti varuha osebnih podatkov, če se zbirajo osebni podatki. Toliko za enkrat, več informacij takoj, ko bomo dosegli kakršen koli dogovor. Hvala lepa. 7. decembra sledi šesti trialog. Ja, malo sem te priganjal, zato ker morata skupaj z gospod Loristin zdaj poročati o svežnju, zato dajem besedo kar obema, da bosta nekaj več povedala o svežnju srežnju in pogajanjih v zvezi z direktivo. Morda najprej Jan, potem pa še Marjo. Short, we... Hvala lepa. Poskusil bom biti kratek, čeprav vemo, da to ni noben trialog, ampak zelo obsežen dosje. Uredba o varstvu podatkov nas zdaj zaposluje že kakšne štiri leta, če upoštevamo, da smo začeli z resolucijo o sporočilu komisije že leta 2011. Od predloga komisije iz januarja 2012 in našega sprejetja v prvem branju spomladi lani smo zdaj uspeli doseči trialoge. Enkrat sem skupaj z gospod Lauristin že poročal in sicer neposredno po poletnih počitnicah. Zdaj smo opravili pogajanja o skoraj da vseh poglavjih. Edino, o čemer se še nismo pogovarjali, so končne določbe in določbe o izvedbenih in delegiranih aktih, To so zelo formalne zadeve na koncu, o vsem ostalem pa smo se že pogajali, ne samo enkrat, o nekaterih temah že dvakrat. In zdaj lahko zadevo zožimo na to, da rečemo, da obstaja seznam odprtih vprašanj, ampak to je zelo omejen seznam. Še vedno se pogovarjamo o področju raziskav in o varstvu podatkov na področju raziskav. Glavne razlike, glavne razhajanja so predvsem v zvezi z definicijo in sicer obdelava podatkov se razlikuje med nami, torej različen pristop imamo, čeprav ne gre za vsebinske razlike. Mi želimo dovoliti obdelavo podatkov, ampak ko govorimo o občutljivih podatkih, potrebujemo še dodatne varovalke. To je bilo predvideno prvotno v našem členu 81, zdaj je to predvideno v členu občutljivih podatkih. Toliko, da vam omenim to področje, o katerem se še pogovarjamo. Prav tako se še pogovarjamo o tem, kako je mogoče dati soglasje za obdelavo podatkov. In tu naletimo na področje, kaj je izredno soglasje, kako pogosto ga potrebujejo in kako je mogoče doseči neko obveščeno soglasje. In recimo, če navežem neko storitev ne samo na soglasje v zvezi s tem, kaj je nujno, pač pa tudi na druge dejavnosti, ali je to zakonito ali ne. In seveda, je treba obdelavo podatkov na področju pogodb recimo uravnotežiti s tem, da je nekatere stvari, za nekatere stvari treba dati soglasje vsakokrat znova. Potrebujemo ne samo neko enotno ulogo, pač pa moramo upoštevati tudi konkurenčna podjetja, ki delajo na istem digitalnem trgu. Ne na zadnje, imamo razhajanja še vedno, kar zadeva obveznosti z področja nadzora, recimo pristojni za varstvo podatkov. Mi še vedno ustrajamo, da morajo vse nekatera podjetja imenovati pristojnega za varstvo podatkov, tako kot je to že obvezno v nekaterih državah, tudi z vidika harmonizacije bi bilo dobro, če bi imeli enoten standard na celotnem trgu. O tem se še vedno pogovarjamo. Tudi kar zadeva direktivo iz Nice, tudi tu bomo vključili soglasje, ampak vprašanje je, ali naj bo to obvezno vsakokrat ali pa naj imamo nek kazalnik tveganja, tudi model sankcij. To je ena ključnih stvari te uredbe. Želimo si harmonizirano izvajanje, ne samo en pravni inštrument, ampak tudi enotno izvajanje v vseh 28 državah. Gre torej za doslednost in organi za varstvo podatkov morajo sodelovati, pa tudi, ko gre za mehanizem sankcioniranja. Včasih so pragovi različni, dva ali pet odstotkov prometa. Torej, to naj bo merilo podjetij. Ampak skoraj da vsa druga vprašanja lahko rečem, zelo dobro razrešujemo in smo zelo blizu dogovoru in zelo verjetno je, da bomo v naslednji dolgi fazi pogajanj v Bruslu in Strasburu lahko zaključili pogajanja. Tudi kar zadeva področje uporabe, gospa Loristin vam bo zdaj poročala, sam sem zelo optimističen in to bi pomenilo, da bomo imeli političen dogovor, upam da v zvezi z obema dosjejema v svežnju za varstvo podatkov in to še pred koncem leta. Naj spomnim, To je politični cilj ne samo parlamenta, pač pa tudi komisije in njenega predsednika. To je prva prioriteta načrta dela, da se zaključi ta svežen do konca leta 2015. Ampak tudi svet in Evropski svet, predsedniki držav in vlad so večkrat podprli leta 2015 za pogajanja, tako da moramo resnično trdo delati, po tem političnem sporazumu pa lahko tudi formalno sprejmemo mm, to zakonodajo v začetku prihodnega leta. Torej po dveh fazah pogajanj bomo potem imeli enotno zakonodajo za varstvo podatkov, nekje v začetku leta 2018. To je kar nekaj časa po začetku tega procesa posvetovanja s komisijo od leta 2010, ampak v končni fazi pa moramo in bomo dosegli rezultate in upam, da standardi, ki bomo dosegli, ne bodo nižji kot pa direktiva 95, ampak ponekod želimo biti še bolj natančni, dati še večjo pravno gotovost in doseči rezultat, ki bo nekje vmes med mandatom komisije in parlamenta. Upam, da je zdaj še dovolj časa in morda lahko tudi individualno odgovorimo še na vprašanja. Časa imamo do 18 ur in 10 minut. Marilu si lahko za to zame eh, veliko časa, gospoda Kirko pa pa trenutno ni tukaj. Hvala Klod, hvala Janu. Eh, Skravšal je mojo predstavitev. No, um, prizadevava si za uh, iste cilje, želiva doseči dogovor še pred iztekom leta. Uh, dva dialoga nam še ostaneta in dosegli smo že okvirni dogovor o poglavjih 1 brez obsega, v obsegu še razpravljamo 3, 4, 5, 8, 9 in 10. V ponedeljek bo potekal naslednji trialog o poglavjih 2, 6, 7 in 8a. To pomeni, da bomo v Štrasburu imeli končni trialog, ko bo treba doseči dogovor o odprtih vprašanjih. Med, tem sem že omenila, med temi sem že omenila obseg, uh, torej gre za vprašanje, kako se odzvati na vprašanje, ali bo direktiva pokrivala tudi podatke z področja javne varnosti. No, po drugi strani pa moramo razumeti, da je vprašanje javne varnosti v pristojnosti držav članic, zato je težko najti takšno definicijo ki bi ustrezala tako skupnostnemu pravu in ki bi upoštevala tudi pravne sisteme držav članic. No, katere zadeve so še odprte? No, ko gre za Europol, gre tudi za vprašanje prenosa podatkov tretjim državam, države članice upajo, da bo v nekaterih primerjih prenos podatkov omogočen zasebnim podjetjem, ampak o tem poteka burna razprava, kajti nimamo še prave rešitve. Načeloma nismo navdušeni nad, nad tem, vendar pa bomo si prizadevali za rešitve. No, eno izmed glavnih vprašanj je naslednje. Organi kazenskega pregona do sedaj niso imeli instrumenta harmonizacije. V državah članicah obstajajo različni sistemi, različne traducije, različne institucije, različne uh, tradicije in tako naprej. In zato je bilo veliko predsotkov in pomislekov med strokovnjaki. Če že, da bomo sedaj uh, skušali predlagati nekaj, kar bi negativno vplivalo na njihovo vsakodnevno delo. No, eh, nisem bila prisotna med prejšnjim mandatom, ampak eh, vem, da je direktiva takrat eh, naletela na veliko kritik in ni bila sprejeta ravno zaradi takšnih pomislekov. Tako da tukaj se prizadevamo za neko skupno razumevanje s svetom, glede tega, da direktiva prispeva k boljši izmenjavi podatkov, ki jo potrebujemo, istočasno pa ščiti tudi temeljne soboščine in pravice vseh posameznikov. To velja tudi za policijo, za strokovnjake, kazenskega pregona in tako naprej, zato da bodo lahko oni mm, uveljavili svoje strokovne potrebe, tradicije, da bodo lahko izvajali preiskave mm, Mm, brez eh, strahu, da bomo mi v to na nepotreben način posegali. Eh, torej, treba je razumeti, kakšen je odnos urada za začito podatkov, kakšen je odnos tega urada za Europolom. No, eh, med trialogom se ti dve strani vedno bolj bližata ena drugi. Naše sodelovanje s svetom je bilo tukaj zelo produktivno. Zahvaljujem se svetu, ki je upravil pomembno delo, eh, dobro predstavil naše razprave tudi v državah članicah. Na zadnjem trialogu je podal zelo jasno izjavo, da vseh 28 držav članic eh, res eh, želi dobiti to direktivo, jo končati, tako da bomo lahko okrepili sodelovanje in jim pomagali pri njihovem delu. To moram povdariti, kajti mm, v mediji so krožila tudi določena sporočila, um, ampak no, s, sveta smo dobili močna zagotovila, da si države članice res želijo rešitve. No, eh, zato, da bi prišli, eh, no, upam, da bomo v naslednjih dveh trialogih prišli do pozitivne in konstruktivne rešitve. No, v tem smislu upam, da bo končno besedilo ponudilo pravo ravnoteže med varovanjem eh, pravic državljanov in na drugi strani omogočanju, da bo omogočil policiji, da učinkovito upravlja svoje delo upam, da bo sveženo varstvo podatkov uh, končan še pred iztekom leta in uh, kot smo rekli tudi v naši plenarni resoluciji, uh, to je povezano z PNR, z Europolom. Skratka, dobili bomo sistem, ki bo deloval v praksi in ki bo bolje ščitil temene svoboščine državljanov. Mario, Hvala, Mariju. hvala obema za to podrobno poročilo. Imamo enega poročevalca v senci za oba dela uh, in to je gospod Fos. Dank, Herr hvala lepa, gospod predsedujoči. Uh, samo uh, nekaj besed o direktivi. Uh, no, um, dobro je, da smo tukaj dobili dobro besedilo. Sam bi si pa po napadih v Parizu želel, da bi se vzeli tudi dovolj časa, zato da preverimo, ali bo ta inštrument lahko pravna podlaga za takšne ekstremne pojave ali nujne situacije. Eh, mislim, da bi bilo to mm, zaželjeno pri direktivi. Eh, kar se tiče uredbe, eh, vem, da moramo spoštovati določene roke, ampak poskrbeti moramo za to, da bo tudi vsebina ustrezna. Imamo stanje izpred dveh let, ki več ni tako aktualno, kot bi si želeli. Tako da mislim, da gre tukaj za zamujeno priložnost, sto odstotne harmonizacije ne bo, zato ker bomo imeli pač uh, določeno število klauzul o izjemah. Prav tako ne bo to veljalo za mm, velike podatkovne baze velikih podjetij, mm, to ne bo ustrezen inštrument za to, zato bi morali mm, drugačno stališče do psevdonimnih podatkov, ne glede na druga vprašanja, ki se porajajo v zvezi s tem, v kolikšni meri je tukaj pomembna prenosljivost podatkov. Mislim, da bi morali eh, najti načine, kako obravnavati pseudonimne podatke, morda bi lahko tukaj krepili pristojnosti poblaščenca za varstvo podatkov. Eh, no, kar se tiče definicije tvegan, je ta zelo omejena, tukaj bi morali biti dosti bolj dosledni, zato da bi krepili birokratska bremena samo tam, kjer je to res nujno potrebno. 76 und 77 ähm, in Verbindung mit haben. Klausula o sorodnih aktih, ki se pojavlja v členu 75 in 76, bi morala biti nekoliko izboljšana. Eh, no, tako da na koncu, po moji oceni, z tem predlogom ne bomo zavarovali osebne sfere naših državljanov, tudi ne bomo evropskega gospodarstva.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 Tako da prosim, da v končnih pogajanjih eh, posvetite nekaj pozornosti tudi v zadnjem trialogu. Eh, imamo no, na spletu skroži tudi eh, konsolidirano besedilo sveta o teh predlogih. Morda bi lahko poročeval se nekaj več povedal tudi o tem. Frage, so... No, ne vem, zakaj tega nismo dobili. Okay. Um, we have, we have if the if the presidency and commission can just do what ehm, Prosim predstavnika komisije, če se lahko odzove v minuti ali dveh, če je to možno. Eh, eh, ja, sveda ni problema, predsednik. Hvala za besedo. Oba poročevalca sta podala zelo celovit pregled trialoga. Hvala za to rad bi potrdil svetu, da pogajanja dobro potekajo, glede celotnega svežnja na svetu. Hvala vsem poročevalcem, poročen senci, celotni ekipi za odlično upravljeno delo doslej. Mislim, da sedaj vstopamo v odločilno fazo teh pogajanj. V prihodnjih tednih bomo videli ključne premike. Svet, predsedstvo, vse države članice, vsi so še vedno zelo posvečeni temu cilju, da bi izvedli reformo do konca leta. Tako kot so nekateri rekli, vidimo tu zelo jasne indice na najvišji ravni sveta, da moramo zaključiti ta pogajanja do konca leta. Glede direktive pa mislim, da so ministri povdarili na izrednem svetu pa na Z 20. novembra, da so ti zadnji tedni res pokazali potrebo potem, da potrebujemo dobro izmenjavo informacij med policijskimi organi in med pravosodnimi organi. In prav zato potrebujemo poenoten okvir, varstva podatkov tako hitro, kot se le da. Torej, mi smo popolnoma zavezani temu, da bi res v najkrajšem roku izvedli te reforme. Hvala. Hvala lepa. Bliža se časa začetka glasovanja in še drugi poslanci so želeli besedo. Eh, no, tukaj bom sedaj zaprl čas za govor. Gospa Intfeld in potem gospa Loristen za odgovor. Komisijo sem skušal izpustiti. Ne vem, če imamo dovolj časa. Želi komisija za eno minuto kaj dodati? Ja, v 30 sekundah. Ehm, predsedstvo sveta je olajšalo moje delo. Naj dodam, da je ta reforma ena izmed glavnih prednostnih nalog eh, predsednika Junkerja in kolegija komisarjev. Eh, vse skupaj želimo kar najhitreje zaključiti, tako kar se tiče uredbe, kakor eh, direktive, to je ključnega pomena za digitalni enotni trg in za delovanje organov ehm, kazenskega pregona. Hvala lepa, dobro je, da ste to povedali. Sofi Intfeld, potem pa še gospa Loristen in pa Jan. Hvala lepa. Podpiram to, kar sta povedala poročevalca. Mislim, da je Luksemburško predsedstvo upravilo odlično delo pri obeh dosjejih, enako velja za Evropsko komisijo upam, da bomo zaključili delo vseh treh delov, eh, torej uredbe, direktive in eh, tudi dosija PNR. Tega sem že naveličana. Eh, no, temu smo se zavezali, določili smo mandat v zvezi z vsemi tremi dosjeji. Morda bomo zadovoljni z rezultatom ali pa ne. Jaz sem z nekaterimi bolj z drugimi pa manj zadovoljna, ampak eh, to je pač demokracija, zato ne razumem, zakaj eh, Evropski parlament vedno znova spreminja mandate za zaprtimi vrati. Jaz delujem v skladu z mandatom, ki je bil izglasovan v odboru Libe in na plenarnem zasedanju in upam, da bomo te dosje zaključili še pred iztekom leta. Hvala lepa, gospa Loristen. Hvala lepa, naj se odzovem na to, kar je povedal gospod Fos. Če že zapotrebujemo še nekaj dodatnih preverjanj za to, da bi se lahko zvali na nujne primere, se vsi vemo, zakaj gre. No, lahko vam zagotovim, da so tukaj predvidene vse potrebne izjeme, torej ko gre za akte terorizma, to je že bilo predvideno, o tem smo že razpravljali in razprave o tem smo zaključili, tako da to ni problematično, ne za svet in uh, vse tri institucije bodo naredile vse, kar je v njihovi moči, zato da se bomo lahko odzvali tudi na takšne situacije. Hvala lepa. Jan, želiš še kaj dodati? Hvala lepa. Naj vas spomnim na to, da je to res ključnega pomena za evropsko gospodarstvo, to je ključnega pomena za evropski digitalni trg. Nujno potrebujemo uredbo varstvo podatkov in to čim prej. Zagotoviti je treba pravno varnost, treba zagotoviti enako izhodišče za vse, ne samo za podjetja, ampak tudi za potrošnike, ki želijo vedeti, kakšne pravice imajo na evropskem trgu. Prav tako pa moramo okrepiti temeljno pravico do varstva podatkov, ki je eh, v tem trenutku izvajana na 28 različnih načinov, tako da ne smemo čakati niti dneva dlje. To je treba čim prej sprijeti in um, nima smisla, da podaljšujemo uh, pogajanja, blizu smo rešitvi. Uh, v skladu za našimi mandati in naj vas spomnim na to, da smo o mandatu, kar, eh, um, o uredbi o vašem podatku glasovali eh, z več kot 90 odstotki glasov za v plenarnem zasedanju. Tako da treba je doseči dogovor z svetom, z predsedujoč, z um, um, trenutnim predsedstvom. To se zelo prizadeva za rešitev uh, Ehm, in tudi vse druge države članice se morajo zavezati dogovoru. Treba je rešiti še nekatere odprte zadeve. No, ampak glede tega, kar so omenili poročevalci v senci, ki so eh, spregovorili v današnji razpravi, moram povedati, da smo izpolnili našo misijo. Uspoštevali smo tudi nedavne razvoje na področju podatkov. Um, vse to je sedaj del svežnja in vključili smo tudi pristop, ki temeli na tveganjih. To je bila želja parlamenta. Vse se je s tem strinjal in sedaj se čim bolj približujemo skupni definiciji pristopa, ki temelji na tveganih, tako da mislim, da smo bili sol, solidno rešitev, ki upošteva zahteve različnih strani. Vse zahteve, ki so se pojavile v zadnjih e, štirih letih in mislim, da moramo povedati, da so pogajanja bila zelo obsežna, zelo temeljita in prepričan sem, da bo naš dogovor uh, sprejemljiv. Verjetno bomo v naslednjih dveh trialogih uspeli doseči dober dogovor. Hvala lepa. Sedaj bomo začeli z eh, glasovanjem. Zahvaljujem se poročevalcem in eh, poročevalcem v senci predstavnik in predstavnikom komisije in predsedstva naslednji trialog 10. in 15. december. Čez nekaj sekund bomo začeli z glasovanjem. So it's, uh, so it's,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 Hvala lepa. Začeli bomo z eh, glasovanjem. Kolegi, prosim, usedite se. Gre za elektronsko glasovanje. Začeli bomo. Najprej aktu za enotni digitalni trg naproti. Poročevalec je gospod Mikalboni. Boni. Želel bi se zahvaliti vsem eh, poročevalcem v senci, strokovnjakom, svetovalcem, asistentom. Eh, osnutek eh, je dobil 120 predlogov sprememb, sedaj smo se skupaj strnili v 13 kompromisov in nekaj ločenih glasovanj. upam, da smo s tem dobili dobro stališče o digitalnem enotnem trgu. Hvala lepa, lahko kar začnemo z glasovanjem. Kompromisena. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromise dve lahko glasujete. Konec glasovanja. Ste vsi glasovali? Sprejeto. Predlog spremembe 34 kot dodatek. Lahko glasujete. ste si glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 3. Lahko glasujete. Še predtem predlog spremembe 51. Kot dodatek. Lahko glasujete. The vote is closed konj žrtovanja. Sprejeto. Kompromis 3. Glasujemo. Konj žrtovanja. Sprejeto. Kompromis 4. Konec glasovanja. sprejeto. Kompromis pet. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis šest. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 7. Glasujemo. Konec glasovanja. Kompromis 8. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Kompromis 9. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 67 kot dodatek. Lahko glasujete. Konec glasovanja. sprejeto. Kompromis 10. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 11. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 12. Glasujemo. Puščam nekaj eh, več časa, ker ste danes nekoliko počasni, ne vem zakaj. No, glasovanje se je končalo. Sprejeto. Kompromis 13. Kompromis 13 se popravlja predsedujoči, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo o tako spremenjenem besedilu.

colleagues the next vote on the draft. Kolegi, sedaj pa glasujemo o dogovoru glede strateškega sodelovanja pri boju proti hudim kaznjivim dejanjem in terorizmu med Združenimi arabskimi emirati in Europolom. Pročvaka Alessandra Mussolini. Začeli bomo z glasovanjem. Predlog 1. Poiminsko pri prvih treh predlogih, prosim. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Predloga 4 in 5 sta identična. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. To je zavrnjeno. Predlog 10. Glasujmo, prosim. Glasovanje je zaključeno, sprejeto in sedaj je končno glasovanje po imensko prosil. Glasovanje je zaključeno. To je sprejeto. Čestitke poročevalki, gospe Mussolini. Dragi kolegi, sedaj pa bomo glasovali o osnutku sklepov sveta glede potrditve sklepov o operativnem in strateškem strvanju med Bosno in Hercegovino in Europolom. Pročevalec je Lorenzo Fontana, predlog ena poimensko. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. sprejeto. Predlog dve. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. To je sprejeto. Predlog pet. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. In še končno glasovanje poemensko, prosim. No. The vote. Glasovanje. It's allowed. To je dovoljeno, da nekateri ne glasujejo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Čestitke poročevalcu. Sedaj pa gremo na osnutek mnenja o letnem poročilu za leto 2013 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije boj proti goljufijam. Pripravljalec mnenja je Peter Ježek. Gremo na predlog 8, prosim. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Kompromis 1, prosim. Glasovanje je zaključeno. Sprejeta. Predlog 13, prosim, glasujte. Glaso... Glasovanje je zaključeno. Moramo preveriti, kolegi, oprostite, Eles ima en glas preveč, torej ponovno o predlogu 13. Vem, da to ni problematično, ampak tehnično mora biti to pravilno. Prosim, če lahko še enkrat glasujemo o predlogu 13 z enim članom LS-a manj. Torej, prvi odstavek, predlog 13, prosim. Glas. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Kompromis 2, prosim, glasujmo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeta. Kompromis 3, prosim. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Kompromis 4. Glasujmo. Prvi del četrtega kompromisa. Glasujmo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Drugi del četrtega kompromisa glasujte. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Kompromis 7. Glasujte, prosim. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Kompromis 5. Glasujte. Poslovanje je zaključeno. Sprejeto, kompromis 6. Glasujte. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. Predlog 26. Ne. Sedemindvajset. Glasujte. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Predlog 28. Glasujte, prosim. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Predlog 29. Glasujte, prosim. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto predlog 31. del, prosim. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. Predlog 32. del, glasujte. Glasovanje je zaključeno, ta predlog je zavrnjen. Predlog 31. glasujmo. Glasovanje je zaključeno, zavrnjeno. Uvodne izjave, predlog ena, prosim. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto, predlog dve, prosim. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto predlog 3 pri vodnih izjavah. Glasujmo, prosim. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto predlog 4 pri vodnih izjavah. Glasujmo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto predlog 5. Podeli glasujemo pri prvem delu. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. Drugi del petega predloga, prosim. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. Predlog šest, glasujemo. Glasovanje je zaključeno, sprejeto predlog 7, glasujmo prosim. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. Sedaj pa glasujemo o spremenjenem besedilu. Glasujemo, prosim. To je bilo poimensko glasovanje. glasujemo o spremenjenem besedilu poimensko. To je bilo končno glasovanje poimensko, se pravičujem kolegi, naj pojasnim. To je bilo končno glasovanje, to poimensko. Želite glasovati še enkrat ali ste zadovoljni? Ste že glasovali, dobro. Glasovanje je zaključeno, naj pojasnim, to je bilo končno glasovanje poimensko in to je sprijeto. Congratulations to Mr. Jez. Gospod Ježek, čestitke. Final one. Colleagues, uh, Kolegi, sedaj pa glasujemo o rezultatih medicinalnih pogajanj glede dogovora o drugi obravnavi, tudi za pogoj za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, izmenjav učencev, plačanega, neplačanega usposabljanja, prostovoljnega dela in dela varušk oper. Prenovitev. Pročevalka je Cecilija Wikstrom. Glasujemo o besedilu, ki je bilo sprejeto za časa med iznanih pogajanj. Pročevalka, želite kaj povedati? Ne? Gremo na končno glasovanje o tem predlogu. Glasujemo sedaj. The vote is closed. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 49 glasov za, 3 proti čestitke pročevalke. Thank you. another final vote. Še eno glasovanje o rezultatih medijsnalnih pogajanj, glede zgodnega dogovora po druge obravnavi, to je Agencija Evropske unije za sodelovanje doručkarskega pregona izpostavlja Europol in razveljavitev sklepov 2009 skozi 371 in 2005 skozi 681 PNZ. Poročevalec je Agustin Diaz de Mera Garcia. Diaz de Mera, želite kaj povedati? Hvala, gospod predsedujoči več kot 80 sestankov, eh, sedaj pričakujemo drugo obravnavo. Eh, vse, kar želim povedati, je, da se zahvaljujem poročevalcem v senci, njihovim sodelavcem in uh, svetovalcem, GIU, svetu. Se želim zahvaliti za konstruktivno delo in uh, komisiji prav tako za konstruktivno delo. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa. Hvala lepa, gospodje Zemira. Sedaj pa gremo na glasovanje o besedelu, kot je bilo to sprejeto za časa med institucionalnih pogajanj. Glasujemo, prosim. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto 43 glasov za, 5 proti, 4 je vzdržani. Čestitke. Poročevalec gospodje Zdamera. Thank you. Hvala kolegi, s tem je glasovanje zaključeno. Anybody glasses that